Tutto pronto. Bene, eh, cari colleghi. Dobro, drage kolegice in kolegi. Uljudno vas naprošam, da se posedete, tako da lahko začnemo s sestankom. Eh, kar nekaj časa smo še počakali, da so tisti, ki eh, malo zamujajo, prišli in da bomo lahko ustrezno glasovali. Moram eh, naznaniti sprememb dnevnega reda in sicer sedma točka, ki se nanaša na spremljanje volitev na Kosovu. O tem bomo razpravljali v ponedeljek na izredni eh, sestanku in sicer v Strasburu po izmenjavi mnenj z, eh, z namestnikom srpskega premjeja. Če nimate eh, nobenih eh, pripomb, bom smatral, da smo za to spremembo dnevni, spremem, dnevni red sprejeli. Al, eh, še predno začnemo, imam nekaj sporočil, predno začnemo z glasovanjem. Kot veste, je eh, parlament na plenarnem zasedanju v prvem branju potrdil eh, prenovitev inštrumenta za demokracijo in človekove pravice. Svet je potem parlamentu sporočil svoje stališče, uradno stališče in sicer decembra. Sedaj moramo začeti z postopkom za drugo branje in naš odbor je tisti, ki mora navesti imena dveh poročevalcev, ki jih bomo, upam, eh, lahko potrdili. In sicer poročevalki Lokbirl in Gal predlaga ju je skupina za eh, delovno, eh, delovna skupina za delegirane akte. Gre za eh, gospe, ki dobro poznata finančne inštrumente z, in zato upam, da bomo lahko to. 呃。Uh sprejeli. 26. januarja bomo o tem glasovali. Na plenarnem zasedanju je predvideno glasovanje februarja, eh, se pravi februarja 2011. In na ta način bomo lahko zelo hitro začeli z predvidenim postopkom sprave ali usklajevanja. Če temu ne nasprotujete, potem uradno imenujem za drugo branje poročevalki Gal in Lokbiler. In eh, postopek je ta, ki sem ga opisal. Torej, glede eh, na to, da mislim, da smo že manj ali več vsi prišli, predlagam, da kar začnemo z glasovanjem. Eh, svoje elektronske kartice lahko ustavite v reže za glasovanje in lahko začnemo z glasovanjem. Ampak pravijo mi, da gospod Komacakov želi besedo. Izvolite torej. Komacakov, izvolite. Gospod predsedujoči, vsem kolegom in kolegicam bi želel zaželeti srečno novo leto. Želel pa sem besedo, da bi nakratko spregovoril o besedilu, o katerem bomo danes glasovali na temo Frontexa. Gre za horizontalno spremembo in sicer eh, se spreminja uporaba pojma ilegalni, ko opisujemo priseljence. Torej, eh, ilegalni, nezakoniti priseljenci in irregular, torej ne, zakoniti priseljenci. In eh, tukaj se v celotnem besedilu uporablja beseda irregular. Mislim, da besedilo, o katerem eh, razpravljamo, poskuša opozoriti na to, da je eh, potrebno, da Frontex poskrbi za večjo učinkovitost in da istočasno zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Mislim, da nihče v Eh, našem parlamentu eh, ne želi, da bi tukaj izpustili izpred oči človekove pravice. Sploh to verja za Evropsko ljudsko stranko. Pogosto, ko se soočamo s tem kritičnim fenomenom na mejah, tukaj mislim na Grčijo, na Malto, na Španijo, Italijo, eh, to pravzaprav ne, nimajo kaj dosti veze s tem, kar mi tukaj sprejemamo v, v Bruslu. Razmere so bistveno bolj negotovo, bistveno, bistveno bolj eh, nevarne in zato mislim, da ni ustrezno, da v celotnem besedilu uporabljamo zgolj irregular. Torej predlagam, da eh, v duhu kompromisa in konstruktivnosti eh, uporabim, uporabimo besedo clandestine. Po mojem mnenju je to pojem, ki eh, ni tako močan kot illegal, torej kot nezakonit in ima eh, tudi eh, drugačen podton in mislim, da bi to lahko predstavljalo kompromis. Eh, eh, sedaj lahko vprašamo, kaj si o tem misli eh, poročevalka, gospa Lukpilar. Ja, hvala, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se vam za ta predlog, vendar ga ne moram sprejeti. Ostala bom na izrazu irregular. To je standardni izraz, ki se je uporabljal v razpravi in tudi direktor Frontexa sam uporablja ta izraz. Zato mislim, da eh, ne smemo se oddaliti od tega standarda. Dobro, upoštevali bomo sedaj pa gospod Tenak. Bojim se, eh, čeprav sem za eh, spoštovanje eh, človekovih pravic, mislim, da to ne sodi med človekove pravice. To ni pravica, da se lahko kar priselite v naše države. In ljudje prihajajo iz nezakonitih razlogov in to je po sami definiciji nezakonit eh, pristop. V angliščini clandestine pomeni pravzaprav še nekaj hujše kot illegal. To je eh, kot da bi se skrivali pred um, sodnimi organi. Clandestine v angliščini prav gotov ni primirn izraz in jaz se eh, bom omejil na standardni izraz illegal. Ultimo intervento, perché? No. Uh, zadnji um, prispevek ne moremo več razpravljati. Izvolite, uh, gospa Lunaček. Ja, glede terminologije, gospod Henok, uh, proces je mogoče ne pre, nelegalen, vendar ljudje niso nelegalni. Če, uh, angliški, se v angliščini rabi v Frontexu izraz uh, illegal, potem mislim, da naš parlament ne sme pasti pod ta standard. Um. Dobro. Uh, amandma 2, o katerem govorite, je uložila poročevalka z izrazom irregular. In če se s tem ne strinjate, to je nezakonito v slovenščini. Um, tisti, ki, se, ki temu ne sprotuje, potem enostavno lahko glasuje proti temu predlogu spremembe. Torej, uporabi svojo lastno presojo. Ne smemo in ne moremo sedaj besedila spreminjati, če se poročevalka s tem ne strinja. Sedaj smo to razjasnili in eh, lahko začnemo z elektronskim glasovanjem oziroma glasovanjem. In začnemo z kompromisom 2 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprijeto. Druga, drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani sprijeto pojdimo na peti amandma, ki ima ustni dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pojdimo na amandma številka šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Amadma 37, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Amadma 38, z usnim amadmajem v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Drugi del, za, proti, zdržani, sprijet. 39 je amadma za, proti, zdržani. Zdržani? Sprejet. Sedmi amadma v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Ni mi popolnoma jasno in zato dajem na elektronsko glasovanje prvi del sedmega amadmaja. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 19 za, 22 proti. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromisni del, amadma eh, v dveh delih. Prvi del za, proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del za, proti. Vzdržani. Rekl bi, da smo ga zavrnili. Nisem pa čisto prepričan in zato preverimo elektronsko drugi del tretjega kompromisa. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Tukrat pa smo ga sprejeli 24 za, 19 proti. 41. amadma, kdo je za? Proti. Sprejet. 42 za proti, vzdržani, sprejet. Kompromis številka štiri. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj bomo glasovali o desetem amadmaju za, proti, vzdržani, mi ni čisto jasno. Preverimo elektronsko deseti amadmaj, izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. 24 ne, 21 za, torej smo ga zavrnili. 45. amadma, ustni. Komucakos, izvolite. Eh, Hvala, predsedujoči, kar zadeva ta ustni predlog spremembe. Imamo predlog v zvezi s predlogom spremembe 45 in tam je govora o uh, pomorskih uh, zakonskih določbah in mislim, da bi morali pomorske določbe črtati, vse ostalo pa mora ostati v besedilu. Va bene, questa è la, ehm, la descrizione del... Ja, to je uh, vsebina usnega amadmaja. Dobro, dajemo na glasovanje 45. amadma za spremembami usnimi. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 46. amadma za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 47 za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni amadma 11 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Rekl bi, da je zavrnjen, če se strinjate v dvorani, potem lahko gremo naprej. Dobro. Sedaj vendarle glasujemo elektronsko, drugi del, predlog spremembe številka 11 ustje medma. Elektronsko. Ecco, tutti hanno votato. Vsi ste oddali svoj glas. De, 26 proti, 19 za, zavrnili smo ga. In sedaj ustni predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani sprejet. 52 je umaknjen, 53 je za, proti, vzdržani sprejet. 54 za, proti, vzdržani zavrnjen. 56 za, proti vzdržani, sprejet 55 za, proti, vzdržani. Rekl bi, da smo ga sprejeli. 57. Ustni amadma kolega Amacakos, izvolite. Gospod predsedujoči, pri tem predlogu spremembe velja Eh, enako, kot smo povedali za predlog spremembe 45 in ta je bil sprejet. Gre za vprašanje pravne pristojnosti in tu je enako, kar sem predlagal pri prejšnjem. Reducione komunque. <laughs> E, eh, nisem razumel, ker italijanskega tolmačenja ni bilo, ampak koliko razumem, je to enako. No, sedaj se je to urejen, uredilo. E, ista utemeljitev, kot ste jo podali prej pri 45. predlogu spremembe. Torej, z istimi kriteriji bomo to uvedli. Torej, glasujemo 57 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni amadma 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12. amadma z ustnim spremembo, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 58. amadma. Eh, glasujemo, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjen. 13. amadma v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del. Želite elektronsko preveriti? Izvolite. Prvi del 13. predloga spremembe. Izvolite, glasujte. Tutti hanno votato. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 proti 25 za, sprejeli smo ga. P, sedaj drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 14. amadma, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. 59 za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani. Sprejet. 61 e, za, proti. Nisem prepričan, kako smo glasovali. Sedaj dajem na elektronsko glasovanje, preverjamo.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 Eh, spet gospod Komocakos, izvolite. Najlepša hvala predsedujoči. Ja, zadnjič se tokrat javljam. In sicer pri tej točki gre za sklic na predlog spremembe poročevalke, kjer je zapisano s posebnim upoštevanjem pravice vseh, da živijo v državi. Gre torej za pravico vsakega, da se prosto izbere državo in eh, gre za to, da je potrebno upoštevati eh, to eh, pravico, torej s posebnim upoštevanjem pravice vsakogar, da živi v katerikoli državi, vključno s svojo državo, vendar pa v drugem delu tega ne moremo sprejeti in če se gospod Lohbiler strinja, lahko naredimo tako, kot sem predlagal. Kaj pravite, eh, gospa Logbilar? Ja, hvala. Lahko sprejmem ta uh, predlog gospoda Komucaksa. E, Dobro, poročevalka se strinja z vašim predlogom, kar pomeni, da lahko glasujemo vključno s to spremembo, vendar naj še povem, drugi del se nanaša na irregular ali ne ali gre za kakšno drugo stvar, ki jo želite izpostaviti, brez dovoljenja. Ni mi točno jasno, zakaj gre. Vi verjetno veste, kaj je ta drugi del, na katerega se na, sklicujete. Kjer je brodre, da ni ne monodiko se sprovili, ima nekaj vikomu. Ja, tudi nimate samo vi s tem težave, tudi jaz jo imam. Kaj ti predlog, govoril sem o predlogu spremembe gospe Lohbiller o prvem delu. Torej, eh, tukaj gre za dva predloga. Prvi del lahko spremamo, če se drugi del črta. Torej, eh, če drugi del svojega predloga eh, opustite, lahko to spremamo. Lahko preberete? Gre za tisti dodatek poročevalke, kjer eh, piše s, posebn, eh, torej s, s specifičnim upoštevanjem eh, pravico vsakogar, da živi v katerikoli državi, vključno z lastno državo. To lahko sprememo, ne moremo pa sprejeti drugega dela, kjer je govora o mednarodnih zahtevah po zaščiti eh, in tam je govora o spoštovanju načela nevračanja e accetta, quindi, quindi è ritirata yes. la... Torej, ta drugi del je umaknjen in glasovali bomo tako, kot ste razložili. Odlično. Tako, kot je rečeno. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi kompromisni amadma. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Osemnajst za, proti, Zdržani? Sprejet. 64 za, proti, ni mi jasno, zato preverimo elektronsko. 64. amandma. Glasujte zdaj. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 proti, 27 za, sprejeli smo ga. Sedaj bomo glasovali o 19. amadmaju v, v dveh delih. Prvi del. Proti, zdržani, sprejet. Drugi del. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog. Ja. E, zahtevate elektronsko preverbo pri drugem delu 19. amadmaja. Izvolite, glasujte. Še dva nista dala glas, konec glasovanja. 25 proti, 22 za, zavrnjen. Kompromisni amadma 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, rekel bi, da smo ga zavrnili. Tretji del za, proti, zdržani, sprejet. 22. amandma za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis ena za, proti, zdržani, sprejet. 25 za, proti, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, ni mi jasno. Glasujmo elektronsko o 26. amadmaju, izvolite. Konec glasovanja. 19 proti 25 za sprijeto. Drugi amadma. Glasujemo. Ja, izvolite. E, Komucakos, gospod, izvolite. Gospod predsednik, no, zdaj ne bom držal obljube in se še enkrat javljam, e, ampak tukaj imamo problem na glasovalnem seznamu EPP, Evropske ljudske stranke eh, piše za namesto proti. Si, si, precizacione... Ja, potem, kar ste povedali natančneje na začetku, bomo to popravili, kar zadeva skupino EPP. Dobro, sedaj pa damo na glasovanje drugi amadma, kdo je za. Proti vzdržani, zavrnjen. 27. Preverimo elektronsko. Torej, amadma 2, preverjamo elektronsko. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. dvaindvajset proti šestindvajset za sprejet sedemindvajset kdo je za Kdo je proti? Spet bomo morali preverjati, ker mi ni čisto jasno. Torej, 27. amadma. Glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. 19, 29 proti 19 za, zavrnili smo ga. 28. predlog spremembe za, proti vzdržani, rekel bi, da smo ga sprejeli. 29 je za, proti, vzdržani, spet mi ni čisto jasno. Preverimo elektronsko, 29. predlog spremembe, glasujte zdaj. 29. torej. Preverjamo. Konec glasovanja. 22 proti 27 za, torej smo ga sprejeli ustni amadma 30 za, proti, zdržani, sprejet. Pa pojdimo naprej na 32 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnen, bi rekel. Drugi del 32. amadmaja preverjamo elektronsko. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. 23 proti 26 za sprejeto. 34. amadmaj v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejet. Drugi del, za, Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 35 je za. Proti. Zavr... Sprejeto. Elektronsko glasovanje za celoten uh, predlog z spremembami. Glasujte zdaj. Še nekdo ni oddal glasu. Dobro, konec glasovanja. Vsi ste oddali svoj glas. 43 za, 5 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitamo poročevalki. Osnutek mnenja je sprijet, oziroma mnenje. Sedaj pa lahko nadaljujemo z razpravo. Uh, glede nujnega avtonomnega trgovinskega preferencijala za Pakistan. Mi kot eh, po odbor moramo podati svoje mnenje odboru INTA. Eh, gospod Preda je pripravljalec mnenja in zato mu sedaj dajem besedo, da razloži samo mnenje președinte așteptam câteva momente Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekaj trenutkov bomo čakali, dokler ne bomo imeli malo tišine v dvorani. No, non ha e, Čisto na kratko, glasoval sem za, pa ni v končnem glasovanju sem glasoval za, pa se ni zabeležilo. Dobro, to bomo upoštevali glede uh, tega zadnjega poročila uh, Frontex. Ja. Bene, penso possa, si, si sta dileguando il pubblico. Mislim, da se moramo malo umiriti. Uh, gospod Preda, kar nadaljujte, kdo ima slušalke, bo dobro slišal. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de regulare. Najlepša hvala, predsedujoči. Ta osnutek uh, uredbe komisije govori o dodelitvi avtonomnih trgovinskih preferencialov Pakistanu, ki bi ga oprostili carin za uh, 75 uh, eh, vrst blaga, ki so za Pakistan zanimive. Tukaj govorimo predvsem o tekstilu in oblačilih. No. Bom nadaljeval, če mi dovolite, pravi govornik. Govorimo tudi o trgovinskih preferencialih za etanol. In mislim, da se vsi strinjamo, da moramo podpreti gospodarsko obnovo Pakistana po uničujočih poplavah. Torej, govorimo o poplavah, ki so se zgodile poleti leta 2010. Pakistan potrebuje solidarnost Evropske unije, ne samo v obliki človekoljubne pomoči, ampak tudi na dolgi rok. Na tak način bomo zagotovili trajnostni razvoj države. Lizbonska pogodba nam ponuja možnost, da eh, združimo to vrstne ukrepe, torej po eni strani človekoljubno pomoč, po drugi strani pa trajnostni razvoj in pomoč pri trajnostnem razvoju. Zdaj pa, če mi dovolite, bi eh, izpostavil dve točki, ki sta po mojem mnenju problematični v predlogu komisije in ki sta eh, vključeni tudi v predloge sprememb, ki sem jih uložil. Torej, čeprav naj bi te trgovinske preferencijale dodelili za tri leta, predlog komisije ne temelji na uh, popolni analizi presoje vplivov. Zato bi želel, da se uh, ti trgovinski preferenciali omejijo na dve leti in da jih potem, eh, če bo to ustrezno, podaljšamo na tri leta, potem, ko bo komisija izvedla analizo vplivov. Z vidika odbora AFET je zelo pomembno, kakšen je dejanski vpliv teh ukrepov na prebivalstvo. Zelo pomembno je, da vemo, kako bo to vplivalo na finančne vire v Pakistanu sploh glede na to, da je država uh, se zavezala, da bo izboljšala svoj finančni sistem. Po dveh letih bo parlament potem lahko uh, odobril podaljšanje teh preferencialov za še eno leto. Eh, torej, če bomo seveda sprijeli moj predlog spremembe, da bi te preferenciale omenili na dve leti. Potrebno je seveda omeniti tudi človekove pravice. In mislim, da bi eh, resno poslabšanje človekovih pravic v Pakistanu predstavljajo razlog za ustavitev eh, izvajanja tega, eh, teh preferencialov. In pa naj vas opomnim, da je rok za ložitev sprememb 18. januar. Hvala. Žal mi je zaradi teh moten, ampak skoraj je. Hm,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 justificações que deu para as eh, Hvala lepa, gospod eh, Preda, za to, kar ste razložili, kakor ste utemoljili svoje predloge sprememb in druge. Tako kot vi, tudi meni se zdi pomembno, da izpostavimo pomembno vlogo človekovih pravic eh, v, pri usklajevanju tega predloga za komisijo. Cilj je seveda pomagati Pakistanu. Vemo, da so oblasti uložili eh, velike napore za to, da je prišlo do teh trgovinskih preferencialov. In vemo, da tudi svet in uh, komisija eh, zelo eh, hitro lahko se odločijo za trgovinske preferencijale. Tukaj ne govorimo o avtomobilih, ampak o oblačilih. Če bi šlo za avtomobile, bi verjetno bilo veliko bolj komplicirano. Eh, vendar države, članice, ki imajo probleme z tekstilom, tako kot naprimer moja država, ki bo trpela zaradi teh trgovinskih preferencijalov, so v nekoliko bolj kompleksnem položaju vendar pa eh, nihče ne želi postavljati pod vprašanje dejstvo, da je ta sektor lahko ključnega pomena za razvoj Pakistana in zato moramo zagotoviti, da v tem sektorju se zgodi resen velik razvoj v Pakistanu. To je eh, panoga, kjer obstaja tudi socialni dumping. In eh, konec koncev, kot je rekel kolega, nas eh, to spet pripelja k človekovim pravicam, kaj te pravice do dela so pravice, ki sodijo med človekove pravice. In to je ena najbolj problematičnih zadev, ko gre za spoštovanje človekovih pravic v Pakistanu. Eh, glede vsebine se strinjam s tem, kar je rekel kolega potrebujemo eh, študijo vpliva, pripraviti jo mora Evropska komisija, zaradi tega, ker eh, je preveč poenostavljeno eh, dajati neke popustke, ne da bi se ugotavljali, kakšni bo, kakšne bodo posledice sprejetih ukrepov, pa tudi te ukrepi bodo težko šli skozi eh, Svetovno trgovinsko organizacijo. Tam je tudi eh, veliko eh, članic, ki, se, ki bodo temu nasprotovali. Obstajajo pa prav gotovo drugi sektori, kjer lahko pokažemo solidarnost z Pakistanom. Gre za panoge, eh, kjer bi lahko naši ukrepi eh, še dodatno pripomogli k. Eh, industrijskemu razvoju Pakistana in ki so ravno tako pomembni za spoštovanje človekovih pravic. E, ne želim se tukaj negativno opredeljevati. Pomembno pa je, da e, izrazimo zadržke, te je izrazil že poročevalec in kot eh, poročevalka v senci za svojo skupino bom še naprej eh, natančno spremljala razvoj situacije in upam, da bom lahko konkretno prispevala. Hvala. Bene, non vi sono altre... Dobro, nihče drug se ni javil k besedi. Torej, s tem lahko zaključimo in povemo, kakšni so roki. Odbor INTA načrtuje sprejem 26. januarja, zaradi tega so roki zelo tesni. E, rok za ložitev predlogov sprememb je 18. januar do 12. ure, glasovanje v, komisiji, v odboru pa se pričakuje 25. januarja. V tako uh, tesnih rokih predlagamo kolegom, da pošljajo svoje amadmaje v angliščini. Sedaj pa bomo uh, eh, prišli na poročilo glede pristopa Evropske unije do Irana. Poročevalec je poslanec Belder, ki mu dajem besedo. Izvolite. najlepša hvala gospod predsednik kolegi in kolegice rad bi se vam zahvalil za vaš pristop in sodelovanje glede tega poročila to kaže da imate zelo jasna stališča, s katerim se tudi sam strinjam in da želimo oblikovati konstruktiven pristop, da želimo poskrbeti, da eh, obetavna iranska mladina ne bo brez možnosti. Če govorimo o trenutnem razvoju dogodkov, razprave, ki so se začele v Ženevi o jedrskem programu, se ta mesec nadaljujejo. In izredno pomembno je, da v pravem trenutku oblikujemo eh, zelo jasno stališče Evropskega parlamenta. In upam, da se strinjate s tem mojim pogledom. Zelo pozorno sem prebral vse predlagane spremembe in dopolnila, eh, poskušal sem jih upoštevati in predstavil vam bom eh, svoje prve komentarje predlogov sprememb, pri čemer pa želimo upozoriti, da ko gre za človekove pravice, se v veliki meri lahko strinjam uh, Eh, s predlaganimi spremembami, kar pomeni, da ne bo potrebno vlagati kompromisov. Je pa eh, nekaj zadev, kjer eh, je pač potrebno upoštevati, da so bili ruki zelo tesni in zato bi morda lahko vam dali do konca tedna še čas, da se vi ponovno odzovete na moje predloge oziroma na moje komentarje in takrat bomo potem lahko se skupaj usedli in razmislili o tem, kako upoštevati vaše pomisleke. Torej, predsedujoči kolegi in kolegice, morda bi lahko na hitro pregledal vložene spremembe in eh, vam lahko že zdaj povem, katere predloge sprememb lahko v tem trenutku podprem. Seveda bom eh, zelo pozorno pregledal vse vložene predloge in eh, v največji meri upošteval tiste, ki bodo prispevali k dobro uravnoteženemu poročilu. Kar zadeva točko A, mislim, da je besedilo v redu. 29. pomaga pri B, pri C predloga 30 in 33, 34 v zvezi z D. Mislim, da so to dobri predlogi sprememb, ampak sem tukaj nekoliko zadržan in uh, Eh, se oziram proti gospe Gomez, mislim, da lahko izpostavim, ker je vložila zelo eh, konstruktiven predlog spremembe. Potem pri E je 45 koristen, pri F sem poskušal, poskušal seveda, eh, oblikovati kompromis in upam, da razumete, kaj sem hotel tukaj povedati. Eh, in eh, pogovoril se bom tudi s poročevalcem Senci, da vidim, če bo mogoče tukaj najti neko kompromisno formulacijo, preden bo zadeva šla eh, na plenarno zasedanje. Kar zadeva 52 in 53, torej pri točkah F in G, tukaj moramo biti zelo pozorni, določene stvari so tukaj neizogibne zato moramo zelo pozorno razmisliti o tem, kako bomo stvari ubesedili. Ko gre za obsodbo turškega stališča glede eh, politike Evropskega, Evropske unije do Irana, eh, upam, da bomo tukaj uspeli oblikovati kompromis, ampak to je samo trenutna ocena. Če potem nadaljujemo pri prvem odstavku, mislim, da je. 76. predlog eh, zanimiv oziroma koristen, pri 282. tretji bo ostal tak, kot je, pri četrtem mislim, da je predlog 101 dob, koristen, eh, pri 5 in 6 ni predlogov sprememb, pri 7 sem poskušal oblikovati kompromis 130 in 134 v zvezi z deveto točko. 157, 158 in 159 predlog tudi lahko podprem, kajti dejansko moramo upoštevati vse vidike. E, tukaj ni enostavno oblikovati kompromisov. Nekaj predlogov sprememb je bilo tudi identičnih, v tem primeru so trije identični, kar seveda pomeni, da je težko sprejeti kompromis, kajti če misliš, da je tvoj predlog spremembe dober, nisi pripravljen na kompromise. Torej, mislim, 157, 58 in 59 so identični in jih lahko sprejemam. Deseti odstavek ostane tako, kot je. Eh, in v drugem delu morda pride upoštevo 164. predlog spremembe. Potem pri 11. odstavku, tukaj se strinjam 166, 167, 168, pri 12. odstavku moram reči, da eh, lahko podprem 172, 173 in 174 pri 14. odstavku, 179, 180, 181, pri eh, 14. 183, potem pa je tu še cela vrsta kompromisnih odstavkov. Pri 15. sem poskušal oblikovati kompromis in besedilo zapisati tako, da so upoštevani predlogi sprememb 193, 194 in 197. Potem kompromis 16, 1809 eh, pri 17 gre tudi za kompromis uh, eh, s predlogom 225, pri 18. ne vem, kako bi lahko dosegli kompromis pri 19. Kom kompromis eh, z 224, 223 in 225. 249 eh, pri naslednjem odstavku, 21 ostane tako, kot je, pri 22 pa imamo zopet Turčijo in to je kar problematično. Pri 23 odstavku ne vidim možnosti kompromisa, čeprav eh, je zanimivo, da prihaja do prekrivanja z 298, 298 ki je zanimiv. In pa potem, kar zadeva smrtno kazen, tukaj je cela vrsta predlogov sprememb, ki jih je mogoče združiti in eh, tukaj v zvezi s tem se bom v prihodnjih dneh tudi še pogovoril s pračevalci v senci. In pa eh, lahko povem, da podprem, tudi, piram tudi naslednje predloge 1, 4, 5, 6, 8. 30, 36, 38, 40, 41, 42, 90, 91, 92, 93, 94, 110. Vendar pa kar z, eh, zadeva vprašanje RAM, je to eh, zelo pomembno za m, m, mojo državo. Eh, Eh, gre za žensko, ki je bila izrečena smrtna kazan, potem 189, 193, 194, 177, 183, 184, 200, 201, 204, 213, 215. No, pri 290 imam nekaj vprašanj. 249. 240, 262, 265, 300, 4, 308 in 301. Upam, da sem s tem vse pojasnil in da vidite, da sem eh, o stvarih dobro razmislil. Če kdo misli, da se mu eh, godi krivica, naj stopi v stik z mano, vedno sem pripravljen na pogovor, ampak eh, zaenkrat delo še teče, glasovanje pa bo verjetno potekalo na prvem februarskem zasedanju, torej imamo še nekaj časa. Eh, tisto, kar ugotavljam in kar pomeni, da so stvari še bolj zapletene, je, da iz nekaterih eh, skupin prihajajo nasprotujoči si predlogi sprememb, kar seveda še popestri ta eh, mozaik. Eh, ampak eh, želim si, da bi bil to dober predlog in upam, da bomo še naprej dobro sodelovali. Sedaj pa sem seveda pripravljen prisluhniti vašim komentarjem. Še nekaj časa imamo, da dokončamo to poročilo. Hvala lepa, gospod Belder. In sedaj besedo gospodu Municu ali gospe. Gracias, eh, presidente. Najlepša hvala, predsedujoči. K poročilu je bilo vloženih preko 300 predlogov sprememb, kot je povedal gospod Belder. Torej, očitno se nismo strenjali z izhodiščnim besedilom, ki ga je predlagal poročevalec. Številni predlogi sprememb so si zelo podobni ali so celo identični in tukaj ni nekih razmejitev med eh, poslanskimi skupinami, ki eh, se običajno ne strinjajo glede teh zadev. Torej, gospod Bildar mora res razmisliti o izhodiščnem besedilu, ki ga je predlagal. Zahvaljujem se mu za kompromisne predloge. Obžalujem pa, da ni prišlo do nobenega srečanja s pročevalci v Cenci, sploh glede na to, da gre za občutljivo vprašanje in sploh glede na razmere v tej državi. E, tukaj ne gre samo za odnose z Evropsko unijo, gre tudi za odnose z drugimi na mednarodni ravni ZDA, za jedrsko vprašanje, človekove pravice, stabilnost, odnosi z, eh, odnose z Afganistanom. Eh, in tako naprej. Torej, tukaj gre za poročilo, ki bi ga bi res bilo potrebno sprejeti na podlagi čim širšega konsenza. Eh, sama sem tudi vložila nekaj predlogov, eh, nekaj predlogov tudi za kompromise in dovolite mi, da nakratko pokomentiram te predloge. V zvezi z uvodno navedbo F tukaj se ne moremo strinjati z ostro formulacijo, ki je tukaj uporabljena in ki uh, Irak opredeljuje kot uh, eh, grožno mednarodnemu miru in stabilnosti. In mislimo, da predlog 49 in še dva predloga, ki so jih predlagale skupine, uh, besedilo izboljšujejo in uh, Poudarjajo dejstvo, da negotovost eh, v odnosih z Iranom in nekaterimi sosednjimi državami ima eh, učinek na regijo in povzroča nestabilnost. Občutek imamo, da ta agresivna formulacija proti uh, Eh, Izraelu je vzrok za eh, zaskrbljenost, torej gre za eh, sovražni govor pogosto, ampak ko govorimo o odnosu Irana z sosednjimi državami, je potrebno biti previden. V zvezi s tretjim odstavkom je potrebno izpostaviti iransko politiko, kar zadeva komunikacijo in informacijsko tehnologijo, potrebno je izpostaviti medije, evropske medije in časnike, eh, katerih poročevalci so bili izgnani iz države, to velja za Guardian in El Pais. Eh, potem peti kompromis v zvezi s sedemnajstim odstavkom. Tukaj je potrebno omeniti dialog in pogovore, ki smo jih imeli z Iranom. Potrebno pa je iti dlje. Omenjena mora biti Ženeva, pogovori 5 plus 1 in vsa prizadevanja, ki eh, se pravzaprav razvijajo že od leta. E, ne smemo se omejiti zgolj na jedrsko vprašanje, e, potrebno je omeniti človekove pravice in druge e, vidike odnosov z Iranom, naprimer varnost, jedrsko varnost. Torej, potrebno je široko opredeliti razmere, potem pa kompromis sedem v zvezi eh, z 20. odstavkom. Mislim, da eh, bi bilo napačno, če ne bi razlikovali med eh, vodstvom v Iranu, ki grozi Izraelu in eh, da eh, torej tukaj je potrebno specifično povedati, da je te grožnje izrekel predsednik Ahmadinejad in ne iransko vodstvo na splošno. Eh, tukaj moramo biti natančni, zato da bodo kanali komunikacije ostali odprti. Jasno moramo povedati, kdo je odgovoren oziroma kriv zakaj. Pustiti moramo odprto možnost dialoga in ohranjati kanale komunikacije. Še nekaj kompromisov je, ki jih nisem naštela in ki bi tudi bili spremljivi in res pozivam poročevalca, da organizira zasedanje oziroma srečanje s poročevalci v senci, tako da bomo lahko oblikovali kompromise tudi v zvezi z drugimi predlogi sprememb, Če pa nam takih kompromisov ne bo uspelo doseči, mislim, da bomo morali glasovati o vsakem amandmaju posebej. Hvala, kolegica. In sedaj dajem besedo gospe eh, Lokviler, ki je predsednica eh, odbora za odnose z Iranom. Najlepša hvala, predsedujoči. Eh, Naj se sp, uh, vrnem na zadnjo razpravo v zvezi s tem, ki smo imeli tukaj v odboru. Takrat smo rekli, da bi morali imeti tukaj tri elemente. Notranji razvoj, uh, varnost in, eh, in pa vlogo Irana v tej regiji. Vsa ta področja naj bi bila eh, podrobno obravnavana na podlagi dvotirne politike, da torej izvajamo pritisk, opozarjamo na pomankljivosti in istočasno signaliziramo pripravljenost na pogovor na strani Evropske unije. Eh, predlog poročevalca ne izpolnjuje teh zahtev in zdaj imamo preko 300 predlogov sprememb in res gre za herkulsko delo. Bi pa še enkrat povedala, da ti predlogi sprememb niso polemični, niso površni, ampak so zelo specifični, eh, vsebujejo zahteve. Eh, opredeljujejo, kje bi lahko Evropska unija sodelovala z drugimi gremiji. Eh, deloma pa so bili te predlogi sprememb tudi že združeni in pa enotemi. Naprimer, eh, tudi naša skupina je že tesno sodelovala s socialisti in eh, moram reči, da smo res bili zelo disciplinirali in poskušali pročevalcev pomagati. Zdaj imam tukaj kompromisne predloge sprememb, ki smo jih dobili pred včerajšnjim. 34 predlogov je vključenih. Zdaj ste da predstavili seznam še nekaterih dodatnih, eh, ki jih ne moram zdaj komentirati, ker jih nisem uspela preučiti, ampak kolikor sem videla na podlagi kompromisnih predlogov sprememb, eh, so, je večina predlogov eh, sprememb o vlogi Irana v regiji ostala neupoštevanih. Torej, mislim, da se res moramo pogovarjati o tem in tudi sami ste ponudili možnost pogovorov in res je. Eh, dvostransko bi morali se zediniti glede teh vprašanj, potrebujemo pa tudi eh, srečanje poročevalcev v senci zdaj še v pravočasno, kajti to poročilo mora biti res dobro, se bo predlagalo pod, predstavljalo podlago za nadaljne delo parlamenta v zvezi z Iranom. Hvala. Gospod Pejon ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod Belder, toliko predlogov sprememb je bilo vloženih. In to je seveda zato, ker eh, gre za zadevo, ki nam je zelo pri srcu oziroma ki nam je zelo pomembna. Ampak eh, ne vem, če lahko rečemo, da smo strastni glede Irana. Eh, gospa Moniz je izpostavljala strateški pomen Irana in njegovo strateško vlogo v regiji. In ker smo zaskrbljeni, da to poročilo ni tako, kot mora biti, eh, moramo poskrbeti, da odpravimo te pomisleke, tako da bomo zagotovili, da bodo vsa problematična vprašanja eh, dejansko ustrezno obravnavana. Sveda eh, je pot do pekla tlakovana z dobrimi nameni in včasih imamo najboljše namene, pa nam potem ne uspe, kot bi želeli. In Moram reči, da so nekateri vidiki res bili neustrezno obravnavani in zato se strinjam, da moramo sodelovati, da moramo doseči čim širše soglasje in da moramo poskrbeti, da bo preko tega poročila stališče parlamenta doseglo mednarodno skupnost. Dejansko je potrebno čim prej vzpostaviti sodelovanje s poročevalci v senci eh, in oblikovati kompromise. Ne želimo imeti besedila, ki bi nas v kolektivnem smislu razdelilo. To je vaša odgovornost, gospod Bilder, in tukaj ne gre samo za vprašanje strasti. E, mislim, da bi morali upoštevati nekatere spremembe. Nekaj predlogov sprememb ste tudi sami izpostavili, ampak mislim, da je tukaj potrebno. Eh, odstraniti vse dvoumnosti glede tega, čemu smo nekoč rekli eh, spopad civilizacij. To bi bila voda na mlin eh, iranskim fundamentalistom. Veste, da tukaj ne gre za nek spopad med Zahodom in Iranom, kajti cela vrsta sosednjih islamskih in arabskih držav ne zastopa enakih stališč. Torej, če bi stvari oblikovali na tak način, bi da to ne bi bilo jasno povedano, bi to bila uh, velika napaka kar nekaj predlogov sprememb gre po samo nasprotno smer kot tisto, kar ste vi v začetku zapisali in to je potrebno poštevati. Ne smemo pozabiti na jedrske zmogljivosti Irana, tako civilne kot vojaške in to je povezano z sedanjim režimom. Ne smemo postavljati napačne diagnoze, poznamo zgodovino Irana uh, Iran si nedvomno želi povrniti tisto veličastnost, ki jo je užival v preteklosti. To so vprašanja, ki se bodo vedno znova pojavljala, vendar pa to ne bi smelo vplivati na način, kako se lotevamo teh vprašanj. Eh, v celotnem besedilu nekako namigujete, na to, oziroma ste očitno pozabili na dvojni pristop, po eni strani sankcij, po drugi strani pa eh, spodbude, torej pozabili ste na eh, korenček in palico in tudi če. Eh, O tem govorimo, tukaj ni pravega ravnovesja in težko je videti, kakšne pozitivne stvari lahko ponudimo, eh, zato da bi se iranska civilna družba razvijala. Ne smemo eh, obsoditi prizadevanj Baracka Obame, moramo pa razumeti, da obstaja možnost vključevanja Irana v mednarodno skupnost in to je tisto, kar želimo, to je pravzaprav minimum uporabiti moramo ustrezne formulacije za to, da bomo to uh, na čim boljši način povedali. Uh, seveda smo za to, da ko govorimo o sankcijah, to temelji na širših ocenah. Uh, To je povedala tudi predsednica delegacije za odnose z Iranom. Potrebujemo eh, bolj nijansirano, bolj natančno oceno iranske družbe v več kot zgolj petih odstavkih. Istočasno pa je namen tega tudi, da razmislimo o posledicah sankcij, ki bi se utegnile pojaviti in da razmislimo o tem, kako bi to vplivalo na življenje običajnih ljudi v Iranu in kako bi to utegnilo vplivati na politični razvoj. Torej, če bi imeli bolj nijanciran odziv, bi to pomagalo iranski družbi in tistim, ki jih želimo podpreti. Toliko na kratko. Ne želim se spuščati v podrobnosti eh, samih predlogov sprememb. Eh, smo pa v skupini socialistov pripravili kar nekaj predlogov. Eh, Našteli ste predloge sprememb, ki jih e, ste jih pripravljeni sprejeti, ampak mislim, da to ni pravi način iskanja konsenza. Eh, razumem, e, kaj želite, gospod Belder, vem, da želite biti učinkoviti, ampak e, res bo potrebno mm, nekaj več sondiranja, da bomo našli pravi konsens. Hvala lepa, besedo dajem poslancu Galerju. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala kolego Velderju za kompromisne predloge sprememb, ki smo jih da sedaj dobili in pa tudi za njegove obrazložitve eh, glede posameznih predlogov sprememb. Eh, tudi sam sem prepričan, da bi dejansko potrebovali srečanje s poročevalci v senci in mislim, da bi v okviru tega lahko dosegli nek širši pristop, ki bi pripeljal do bolj utemeljenega stališča glede eh, Irana v našem parlamentu. In to je pomembno ne samo za parlament, ampak nasplošno širše za mednarodno skupnost in za Evropsko unijo, kajti dejansko moramo zavzeti neko enotno stališče do tamkajšnjega režima. Glede eh, ocen tega režima se pravzaprav bolj ali manj strinjamo, tukaj ni nekih večjih razhajanj in to pomeni, da kar zadeva področje človekovih pravic, kar zadeva opis razmer na področju človekovih pravic v državi, eh, Eh, torej, da bi tudi na tem področju lahko prišli do kompromisa, tako kar zadeva opis, kot tudi kar zadeva podrobnosti v zvezi z ukrepi, ki jih bi bilo potrebno sprejeti za to, da bi pomagali iranski civilni družbi pri njenem boju za več demokracije in človekovih pravic. Torej, tukaj vidim precej potencijala za kompromis. Kar pa zadeva jedrsko vprašanje, tukaj eh, imamo na srečo na globalni ravni še vedno enotno stališče do Irana. Seveda bi evropejci in američani želeli iti nekoliko dlje, kar zadeva možnost sankcij. Mnenje naše poslanske skupine je tukaj jasno in uh, že vse čas trdimo, da bi morali od Irana zahtevati eh, transparentnost, kakršno predvideva tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Eh, in mislim, da bi tudi na tem področju lahko oblikovali konsenzualno besedilo. Do sedaj nam je še pri vseh resolucijah to uspelo. Kar pa zadeva oceno Irana in njegove vloge v regiji, tukaj ugotavljamo, da očitno obstajajo nekoliko razhajajoča se stališča, ampak eh, mislim, da se lahko strinjamo s poročevalcem, da eh, Iran predstavlja grožno regiji in to ne velja samo za Izrael, ampak tudi za druge sosede. Vendar pa kljub temu to ne pomeni, da kar zdeva dialog in uh, kontakte z Iranom, da moramo to ustaviti uh, eh, pravno nasprotno. Dejansko moramo izkoristiti vse možnosti za to, da oblastnikom tam jasno povemo, kaj je spremljivo in kaj ne. In pa še specifična točka, kar zadeva oceno vloge Turčije tukaj ne bi želel uh, eh, Turčiji očitati kakšnih nečistih motivov, kar zadeva stike z Iranom, ampak uh, je bolj pomembno, da ostanemo v stiku s Turčijo v zvezi z Iranom, da ohranjamo dialog, kajti mislim, da je tudi Turčija tukaj lahko zelo konstruktivna. Uh, Zato mislim, da bi bilo potrebno tukaj se izogniti kakšnim negativnim očitkom ali podtikanjem. Mislim, da moramo v poročilu tudi uh, opredeliti, kje obstajajo uh, skupni interesi, uh, Eh, med drugim je to eh, narejeno tudi v predlogu spremembe kolega eh, Broka, namreč, da naj bi Iran sodeloval tudi pri prihodnjem razvoju v Afganistanu in na tem področju in tudi na področju boja proti trgovini z drugami imamo skupne interese, glede katerih lahko že zdaj sodelujemo z Iranom in mislim, da bi. Eh, morali ta vidik eh, jasno izpostaviti. Nasplošno mislim, da bomo skupaj s poročevalcem lahko oblikovali dobro poročilo. Tisto, kar imamo sedaj pred sabo, je podlaga za to in mislim, da eh, če bomo dejansko organizirali srečanje s poročevalci v senci, lahko vse to še dodelamo. Hvala. Hvala, kolega Taler in sedaj kolegica Šaki. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila gospodu Pročevalcu Bilderju in pa drugim kolegom. Veliko je bilo že povedanega in eh, vsi želimo tasno sodelovati in eh, tega se tudi veselimo. Želela bi postaviti nekaj vprašanj za pojasnitev, kajti čeprav poročevalec eh, govori o angleščini, vendarle eh, nisem ujela nekaj podrobnosti in zato bi prosila, da pojasnite sledeče. Ko je poročevalec eh, govoril o kompromisnih predlogih sprememb, je bilo videti, da je dejal, da ker je bilo veliko enakih predlogov sprememb, da to ni razlog za kompromis iz teh predlogov sprememb, da bi naredili kompromis iz njih. Torej, to, da po mojem mnenju se vse politične eh, skupine, eh, glede na to, da so uložili enake predloge sprememb, strinjajo, da so zelo pomembne, zato bi morda bila to dobra podloga za kompromisne predloge sprememb. Potem imam še eno splošnejše vprašanje. Ali bomo specifični v določenih primerjih ali pa se bomo osredotočali na nekatera bistvena vprašanja v bolj splošnem smislu. To se zlasti nanaša na to, da bi poimenovali posamezne primere, ko gre za smrtno kazen, ki je bila izrečena v pred. O preteklih poročilih je šlo vedno za vprašanje, ali bomo imenovali posamezne primere ali ne. Torej, sprašujem poročevalca, kakšno je njegovo mnenje o tem, ali bi jih navedli ali ne. Mislim, da če želimo biti konstruktivni, kar si vsi želimo, je retorika, zlasti v odnosu do Irana, izredno pomembna. Želela sem to povdariti. Mislim, da si moramo uh, prizadevati za zelo uh, jasno stališče Evropskega parlamenta, zelo konkretno in če bi nam to uspelo, bi bilo to odlično. Številni kolegi so omenili Turčijo in tudi poročevalec je eh, odražal različna mnenja. Uh, pozivam kolege, naj tega poročila ne izrabijo zato, da bi izrazili splošno mnenje o Turčiji, ampak ne se osredotočijo samo na to, kako bi lahko bila Turčija eh, konstruktivna v odnosu do Irana. Potem so to nekatera mesta, kjer bi bil lahko jezik bolj jasen. Mislim, da bomo to pojasnili, ko bomo imeli srečanje sa poročevalci v senci. Tega ne bom storila zdaj, ampak dovolite splošno pripombo. Mislim, da moramo biti, kolikor se le da specifični, ko govorimo o iranskem prebivalstvu in pa o iranski vladi. To moramo jasno ločevati. Še vedno želimo eh, pritegniti podporo, eh, želimo eh, podpreti prebivalstvo Irana v njihovem prizadevanju za človekove pravice in pa želimo podpreti ljudi in pa želimo tudi se prizadevati za človekove pravice. Ko govorimo o odgovornosti, mislim, da se moramo osredotočiti tudi na našo lasno odgovornost. Govora je bilo o tem, da bi povabili begunce iz Irana in vesela sem, da je poročevalec pripravljen podpreti te predloge sprememb, vsaj na začetku. Še eno uh, točko bi imela ali bi uvedli sankcije za posameznike v režimu, za tiste, ki so odgovorni za velike kršitve človekovih pravic, kar tukaj v Evropskem parlamentu eh, zelo obsojamo. To so bila moja začetna vprašanja. Eh, veselim se pojasnitev, veselim pa se tudi sodelovanja z vsemi kolegi, zato da bomo ustvarili bolj konstruktivno in bolj eh, strnjeno poročilo o tej izredno pomembni temi. In mislim, da bomo v, tem, eh, v zvezi s to temo morali nujno sodelovati. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica in sedaj beseda kolegici Ljuzink. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Beldar. Ne bom se spuščala v podrobnosti, kar se tiče posamičnih predlogov sprememb. Raje bi eh, povedala, kakšno je bistveno osnovno stališče moje politične skupine. Že v zadnji izmenjavi mnen sem dejala, da Gre tukaj za pomembno politično in gospodarsko uh, situacijo in pa za človekove pravice in tega ne želim negirati. Želim pa pojasniti, da moja politična skupina in jaz sama to poročilo močno kritiziramo in ne bomo podprli tega poročila. Zauzemamo se za strategijo in pa oziroma za spremembo strategije Evropske unije in pa ZDA v odnosu do Irana, zato da bi odpravili izolacijo te države. Smo tudi za spremembo politike sankcij. Mislim, da ta politika sankcij nikakor ne more izboljšati položaja človekovih pravic in pa položaja ljudi v Iranu. Kar se tiče jedrskega programa oziroma pogajanja o jedrskem programu in pa o cuni v bližnjem vzhodu brez jedrskega orožja, nadaljevati. želimo nadaljevati s temi pogajanji. Imeti moramo politični dialog in zauzemamo se za izključno eh, miroljubno in diplomatično rešitev, kar se tiče vprašanja jedrskega orožja v Iranu. Naj še enkrat povdarim poostritev sankcij ne bo vodila k deeskalaciji položaja, ampak bo privedla eh, k nečemu ravno nasprotnemu. Če bomo razširili in poostrili sankcije, bomo sprožili eskalacijo. In bojim se, po izkušnjah s politiko v Iraku in pa s tem, kar se je dogajalo v Iraku, da bo to vodilo k temu, da utiramo podvojaški intervenciji. Naj vas spomnim na sledeče sprejetje resolucije Združenih narodov. je vedno potekalo z omejitvijo člena 41 eh, listine Združenih narodov in da je bila vojaška akcija tako vedno izključena. Naj še enkrat spomnim na to, da Iran do sedaj ni kršil eh, resoluciji. Dodatni protokol Irana pa še ni bil ratificiran tako kot tega protokola še vedno niso ratificirale tudi druge države članice. Številni predlogi sprememb imajo značaj, ki vodi k eskalaciji politike do Irana. In zato mi, naša politična skupina, teh predlogov sprememb ne more podpreti. Hvala lepa. Grazie. Lösing, Hvala, kolegica Lözing, ki sedaj dajem besedo kolegu Tenoku. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam čestitam kolegu Bilderju. Moja politična skupina se strinja s pristopom poročevalca do tega brutalnega in nevarnega režima. Prebral sem si predloge sprememb in pa kompromisov. Nisem prebral še vseh predlogov sprememb in pa kompromisov. Sam sem poročevalec osenci za mojo politično skupino. Ta razprava jasno pokaže, kako različna stališča, kako različna mnenja imamo v Evropskem parlamentu in pa tudi v mednarodni skupnosti. Imamo a, različna stališča. Obama je poskušal ponuditi prijateljstvo temu grozljivemu režimu in to ni nikamor pripeljalo. In mislim, da je absurdna zamisel članov GUE, da ne bi smelo biti sankcij in da bi morali voditi politiko popuščanja do tega režima, ki je nedvomno kršil mednarodne predpise. Kajti oni bogatijo uran in to je kršitev in če to ne sproža sankcije, kaj je potem smisel pogodb? To je država, ki podpira mednarodne teroriste, Hezbollah, Hamas in Hezbollah je bil javno ravno obtožen, da je sodeloval pri uboju Haririja v Libanonu in mislim, da nima smisla pomirjevati Irana in pa Hezbolaha. Iran seveda predstavlja neposredno grožno državi Izraela. absurdno bi bilo razlikovati med iranskim vodstvom oziroma vlado in pa Hezbolah eh, in pa Ahmadinejadom, kajti on je predsednik, morda ni najvišji eh, verski vodja. Toda, ko on govori, govori v imenu iranskega režima in iranske vlade, ne govori v svojem lastnem imenu, kajti on je predsednik države in gotovo ne govori v svojem lastnem imenu, ko govori o zadevah mednarodnega pomena. Obstajajo tudi nekatere bolj zmerne arabske države v regiji in morda se bodo tudi te lotile uh, izgradnje jedrskega orožja, kar bi bila nedvomno katastrofa v tej regiji. Seveda moramo vključiti Turčijo kot koristnega sogovornika, ki lahko k čemu pripere to, da žal je bilo tako, da so v Varnostnem svetu Združenih narodov, da so v Varnostnem svetu Združenih narodov glasovali proti sankcijam. To ni bilo dobro. Veselim se srečanja s koordinatorji in pa s poročevalci v senci. Hvala lepa. Hvala kolega Tanak in sedaj kolega Salafranka, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad čestitev gospodu poročevalcu Bilderju za njegovo delo. Kot je povedal že gospod Galer, za našo politično skupino bi rad tudi sam nekaj dodal. Lahko bi uporabljali diplomatske formulacije, to da v, v primeru Irana je to v resnici zelo težko. Zato se zauzemam za jasno analizo. Povsem jasno je, da so zeleni in pa socialisti predložili večino predlogov sprememb. Ti pa ne predstavljajo večine v Evropskem parlamentu. Če si natančno pogledamo teh 300 predlogov sprememb, potem ugotovimo, da so nekateri predlogi sprememb takšni, ki se zauzemajo za bolj diplomatsko oceno. Predlogi sprememb drugih političnih skupin ki pa imajo jasno večino, gredo v smeri tega, da je treba povdariti tudi uh, kršitve človekovih pravic. Potem imamo predloge sprememb liberalcev, ki so povezani z moratorijem smrtne kazni, sa smrtnimi obsodbami, sa preganjanjem novinarjev, za grožnjami kulturnikom in ti omejujejo število predlogov sprememb. Zato je pomembno to, kar je povedal gospod Galer. Prizadevati si moramo za kompromis, kajti to je zelo kočljiva tema. In kompromis bi nam omogočil, da pridemo do enotnega stališča Evropskega parlamenta. Zato pozivam k temu, da poročevalci v senci sodelujajo in da obesedite vsem in tja še nekoliko očistijo. To bi bil dober pristop. Menim pa, da ni treba vedno znova povdarjati samo to, da imamo preko 300 predlogov sprememb. To je povezano z različnimi stališči političnih skupin, ki so povsem na pravilen način uložile te predloge sprememb. Ampak usmeritve poročila ne smemo pozabiti. Poročevalcu pa moramo najprej biti hvaližni za njegovo dobro delo. Hvala lepa in sedaj kolega Mauro kot zaključek razprave. Hvala, gospod predsednik. Le dve pripombi imam. Seveda se bi zahvalil gospodu Beldriju za opravljeno delo. Na našem sklicujem se predvsem na namen, če sem prav razumel, da se organizira srečanje poročevalcev v senci in eh, seveda izražam svojo pripravljenost, da podprem tako srečanje. Eh, tukaj pa gre za splošni pristop. Eh, Centr tega poročila niso človekove pravice, ampak pristop EU v odnosih z Iranom. In del uh, teh ocen, po moje, mora upoštevati vsaj eh, zgodovinsko in um, splošno um, nesorazmernost, eh, ki so jih uh, odigrale um, države članice ob um, vstopu, o tem, ko je Homeini spet prevzel oblast v Iranu in uh, pozneje, glede na to, kar je rekla naša visoka predstavnica do Irana. Mislim, da je ogromna razlika med pomenom uloge, ki so jo igrale pomembne eh, države članice v preteklosti in sedaj to tendenco, da se želimo nekako skriti in ne presojati o dejstvih. Vendar o dejstvih je treba presojati, postaviti se moramo preprosta vprašanja. Če, um, vemo, kakšen je današnji eh, iranski uh, režim in če ne želimo izolirati iranske družbe in iranske države, še vedno moramo upoštevati določenih pogoje. Iran je odgovoren za e, poskus destabilizacije Iraka. Iran je odgovoren za poskus destabilizacije Libanona. Iran igra ulogo, ki je hegemonična v odnosu na nekatere e, sosedne države, e, še zlasti naprimer Saudsko Arabijo. Ali so to dejansko vprašanja ali je na ta vprašanja treba odgovoriti. Odgovoriti je treba, sicer ne bomo rekli ničesar. Um, ali bomo mi tukaj se uh, držali nekih predsotkov ali pa bomo razkrili projekte um, iranske vlade in um, izolirana iranska vlada zaradi svoje ideologi ideologije in ne našega pristopa kot Evropske unije. Če uh, odgovorimo na ta vprašanja, ki so prav gotovo kompleksna. Strinjam se eh, z kolego Pejonom, da je treba eh, se potruditi. Eh, pomisliti, kakšen pristop bomo zauzeli, ampak če ne bomo ničesar rekli, potem naše besedilo ne bo imelo nobenega pomena, bo samo um, nekaj, kar bo všeč mnogim ambasadam, ne bo pa v. Um, Eh, smislu zmožnosti Evropskega parlamenta, da usmerja evropsko politiko. Najlepše hvala. Eh, del, del, del Quadras in Oman Reuter sta eh, se uh, prijavila k besedi, se pravi s prva gospod Del Quadras. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot so povedali že drugi pred menoj, zlasti gospod Salafranka, je stališče Evropske unije do iranskega režima ena najbolj kočljivih točk naše zunanje politike. In v določenem smislu je na kocki tukaj tudi naš ugled in pa to, ali bomo sposobni uresničiti naša načela. Poročilo gospoda Beldarja je nedvomno odlično izhodišče za določitev skupnega stališča EPA-ja. In to poročilo moramo razumeti tudi v kontekstu nedavnih dogodkov. Iranska odvetnica in pa borka za človekove pravice, ki zagovarja zapornike, je bila obsojena na 11 let zapora samo zato, ker je opravljala svoje delo. Gospod Ali Saremi, 73-letnik, je bil usmrčen konec leta. Obesili so ga. Obtožili so ga, da je imel sina v taborišču obežnikov, in da je postal upornik. To so grozljive stvari. To so grozljive stvari. novembra smo, dobi, smo se 400 eh, podpisi izdelali izjavo o a, položaju v taborišču ubežnikov oziroma beguncev. A, Tam so bili številni obsojeni samo zato, ker so obiskali svoje svojce v tem taborišču. Kot rečeno, gospod je bil eh, konec decembra obešen. Strašno je to, da ubijajo povsem nedolžne ljudi, ne da bi Evropska unija eh, podala kakršno koli reakcijo svoje strani. Gospod predsednik, izhajajoč iz tega poročila, izhajajoč iz odličnega dela gospoda Bilderja, bi rad pozval visoko predstavnico Evropske unije, da enkrat za vselej prisluhne Evropskemu parlamentu in se javno izrazi o povsem nedopustnem ravnanju iranskega režima, zlasti v luči zadnjih dogodkov. Visoka predstavnica mora izraziti svojo zaskrbljenost in mora najostreje obsoditi ravnanje iranskega režima oziroma tistih, ki a, obiskujejo a, begunska taborišča. Hvala lepa, gospod predsednik. Oglasila sem se, ker, govorim, ker smo govorili tudi o odnosih med Evropsko unijo in Turčijo. Rada bi unesla tudi predlog, da si pogledamo tudi poročilo o Turčiji, kajti tam smo našli obesedidev, ki bi jo morda lahko prevzeli tudi v to poročilo. To pomeni, da ugotavljamo, da igra Turčija več kot dejavno ulogo v zonani politiki, tudi kot eh, regionalni akter. To je prvo in drugo je to, da se nam zdi, da bi morala visoka predstavnica resno razmisliti o tem, kako se bo odzvala na ulogo Turčije v regiji, kako jo bo ocenila. In visoka predstavnica mora poskrbeti tudi za koordinacijo. V točki 39 potem pravimo, da lahko Turčija pomaga pri temu, da bi preprečili, da bi Iran dobil jedrsko orožje. obžalujemo, da je Turčija v Združenih narodih glasovala drugače. In zadnja točka bi bila lahko, da Turčijo pozovemo k demokratizaciji in pa k okrepitvi človekovih pravic in sicer v skladu za Evropsko unijo. Gospod predsednik, če bi prevzeli te točke, potem mislim, da bi nam uspelo na neutralen način ubesediti to, kar pravzaprav mislimo vsi. Hvala, kolegica Oman Reuten. Se mi zdi, da sedaj poročevalec Belder se lahko odzove na eh, mnoge prispevke, ki smo jih slišali pred eh, zaključkom razprave v tej točki. Izvolite, če želite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa za to razpravo. Ne treba, da se z menoj strinjate v vseh točkah. Seveda imate lahko posem drugačna stališča. To je posem sprejemljivo. Dobro je, da določene stvari preverimo, da jih preštudiramo v odmoru sem se zelo natančno ukvarjal s to temo. Mislim, da bo najbolje, če s sekretarjatom še ta teden predlagamo datum, na katerega se bomo potem vsi zbrali. Danes sem slišal zelo konstruktivne predloge, tudi kar se tiče Turčije. O njih bi morali res razmisliti. Hvaležen sem za predlog spremenb vseh drugih kolegic in kolegov. Hvala lepa za to, da ste me pozvali k razmisleku. Mislim, da je možno, da oblikujemo močno poročilo. K parlamentarnemu življenju posem spada, da imamo do neke mere različna mnenja. To bomo potem uredili pri glasovanju, ampak še pred glasovanjem sem eh, brez nadaljnega pripravljen za pogovore. Zato bom izkoristil tudi sestanek sa poročevalci v senci. Vsekakor sem pripravljen preveriti, kako se bomo zadinili glede poročila, tako da bo poročilo v resnici postalo močno, kajti mi smo parlament, mi nismo diplomatski koh in to se mora odražati tudi v poročilu. Hvala lepa. Elder, allora, abbiamo... Hvala. Torej, sedaj lahko samo še povem, kakšni so roki. Pri tem postopku 1. februarja naj bi AFED sprejel poročilo, glasovanje na plenarnem zasedanju je predvideno za eh, prvo zasedanje v marcu letos. In sedaj moram Eh, začasno prekiniti eh, našo, naše zasedanje. Nadaljevali bomo ob 11. z delavnico z naslovom Islandija v EU. Eh, predsedoval pa bo Fiorello Privera. Najlepše hvala.

colleghi stiamo per concludere colleghi in colleghi, počasi bomo zaključili eh, današnji dopoldanski sestanek in eh, sicer eh, začenjamo z eh, temo delavnica o Islandiji, izzivi in obeti. O Islandiji se vedno bolj pogosto govori na našem odboru ukvarja se eh, naš odbor z procesom pridružitve z obstoječimi in potencijalnimi državami kandidatkami. Eh, v okviru tega, te delavnice se bomo ukvarjali z nordijsko državo Islandijo, ki je kandidatka za vstop v Evropsko unijo. Danes bomo imeli razpravo med eh, povabljenimi strokovnjaki, Kristjan Dampreda je pa z naše strani poročevalec za Islandijo. Istočasno naj bi do konca leta poslali uradno delegacijo v Islandijo, tako da se z predstavniki parlamenta civilne družbe in vlade eh, pogovorimo o aktualnih temah pri procesu pridruževanja. Da bi pa bolje spoznali to temo in da bi se lahko bolje pripravili na razpravo, eh, smo povabili na današnjo delavnico. Eh, ugledne strokovnjake. Baldur Tollerson, profesor političnih ved, eh, katedra Jean eh, Monet Univerza v Reykjaviku, ki bo govoril o splošnem okviru mm, odnosa med Islandijo in Evropsko unijo v povezavi s temo pridruževanja ali vključevanja v Evropsko unijo. In že naprej se upravičujem, če ne bom prav izgovoril imen. David Carey, Eh, ki prihaja iz Ovseja. Eh, govoril bo o gospodarskih in finančnih zadevah. Alison Bales, eh, ki je gostujoča profesorica na Univerzi Islandije in je direktor Štokholmske Eh, mednarodnega, Štokholmske mednarodnega raziskovalnega inštituta. Eh, govorila bo o eh, varnostnih, varnostnih vidikih. Potem je tukaj Alejandra Kazgranhe, ki je direktorica DG za širitev in Nikolas Hanigan, ki je namestnik vodje misije Islandije pri Evropski uniji. In, uh ne nazadnje moram pozdraviti eh, Grahama Avrija, ki je eh, višji eh, svetovalec Evropskega centra za politiko eh, in ki bo eh, nekako povzel glavne teme, ki bodo izpostavljene. Zaradi tega bi zdaj začel s tem, da dam besedo kolegu Baldurju Toralsonu. Uh, chair, uh, Spoštovani predsedujoči, dragi eh, udeleženci, sprva naj se vam eh, zahvalim za možnost, da se udeležujem te delavnice. V univerzi, kjer delam v Islandiji, je eden od glavnih nalogov, nalog, da študentom in publiki razložim eh, Evropsko unijo in integracijo. To je pravzaprav moja priljubljena tema. Govoril bom o sedmih eh, širših temah z kratkimi zaključki, v katerih bom poskušal odloži, o, o, razložiti, kaj je eh, potrebno, da bo Islandija glasovala za. Gospodarska eh, kriza se je začela marca 2008, z, 2008 z pasom islandske krone. S tem se je začela razplava v Evropski uniji. In eh, s tem so se islanci začeli spraševati o mnogih tradicionalnih domačih in tujih politikah, vključno z nepripravljenostjo vključevanja v Evropsko unijo. To je odprlo možnost za eh, proevropske sile in članstvo v Evropske uniji je postalo glavna volilna tema aprila 2009. Eh, socialni demokrati so eh, postavili eh, prošnjo za eh, članstvo v Evropski uniji za predpogoj po bančni krizi in kot predpogoj za novo večinsko vlado z zelenimi po pomladnih volitvah. Socialni demokrati so šli naprej v tej smeri, ker mislijo, da bo to prenešlo gospodarske koristi in da Islandija sodi v evropski projekt. V preteklosti so, oziroma do sedaj so uspeli, Islandija je postala tako članica EFTE kot Evropskega gospodarskega prostora. Druge stranke pa niso sledile socialdemokratom v njihovem proevropskem usmeritvi. Eh, zelena eh, Eh, zeleno gibanje je še vedno bistveno eh, nasprotuje članstvu v Evropski uniji, eh, vendar se je, je vendarle pristalo, da podpre prošnjo za članstvo v, zaradi tega, da se je lahko oblikovala prva levo usmerjena stranka. Neodvisna stranka je še vedno proti članstvu. Eh, in eh, kljub temu pa se zauzema za enostransko sprejetje evra. Trenutno se eh, zagovarja umik prošnje za članstvo v Evropski uniji. Evropska politika kmečko-centralno usmerjene napredne stranke ali stranke pogestisov je zelo uprošiljiva. V zadnjih letih se zauzema za članstvo z določenimi pogoji, vendar pa sta dve tretjine eh, njihovih članov v parlamentu glasovali proti uložitvi prošnje. Ravno tako eh, člani državljanskega gibanja. To je gibanje, ki je nastalo po lanskoletnih zimskih protestih, so še naprej zelo skeptični glede vključitve v Evropsko unijo politične razprave v Islandiji uh, so predvsem se vrtijo okrog um, spora rešimo let. Prav gotovo se vrti tema o te, eh, se vrti razprava o tem, kaj so glavne koristi vključevanja v Evropsko unijo. Eh, proevropsko usmerjene stranke eh, imajo velike težave v boju, boju proti eh, nacionalizmu. Kaj ti uh, islanci imajo občutek, da so jih vse sosedne države zapustile v hudih časih. Eh, stanje javnega mnenja o članstvu v Evropske uniji je eh, prav gotovo žrtov tega spora. Od začetka leta 2009 je večina voljivcev proti članstvu. Tako so se opredelili na voliščih za razliko. Uh, V tega, kako je bilo v zadnjih 12 letih. Uh, Eh, vendar pa se je situacija bistveno spremenila po gospodarskem pacu. Večina eh, voljivcev pa se še vedno zauzema za nadaljevanje pridružitvenih pogajanj. Podpora uh, ideji, da se umakne prošnje za članstvo, se je bistveno zmanjšala in razprava postaja veliko bolj uravnotežena, široka in globoka. protievropsko gibanje se je okrepilo in uh, si, se je utrdilo v podeželskih in obmejnih območjih. Uh, zelo jih podpirajo združenja kmetovalcev in ribičev, ki so bistveno proti članstvu v Evropski uniji. Uh, pomembni vidni ljudje v tem gibanju so eh, pozivali k referendumu o nadaljevanju pogajanj z Evropsko unijo ali pa za takojšno, takojšnji umik islandske prošnje za članstvo. Do sedaj ni bilo nobenih ukrepov v tej smeri v parlamentu. Eh, gibanje proti Eh, se je ravno tako uh, osredotočilo da, na to, da se čim prej uh, spremenijo predpisi v skladu z evropskimi standardi. Vlada priznava, da je zaskrbljenja in istočasno obljublja, da bo čim manj prilagajanj in da se bo na koncu ljudstvo samo odločilo za ali proti članstvu. Za evropsko ali proevropsko gibanje se je organizirano eh, v eh, Druž, eh, združenju, ki se imenuje Močnejša Islandija, ljudstvo med drugimi ljudstvi ali narod med drugimi narodi. In tukaj so združeni vidne politične figure, eh, predvsem iz Grejtjavika, Rekjavika in pripadniki raznih strank, kot so eh, konzervativci, socialni demokrati in stranke, eh, pripadniki stranke progresivistov. Medtem pa je, eh, so poslovneži in organizacije delodajalcev manj ali več zadržani in Eh, verjetno se bodo vključili v razpravo, bolj ko se bo približeval referendum o članstvu. Eh, glede na to je Konfederacija islandskih delodajalcev neaktivna v razpravi o Evropski uniji in to zaradi, te, zaradi notranjega razkola v vodstvu, ker je eh, močna um, federacija islandskih lastnikov ribiških um, ladi, ki lahko pravzaprav blokira glasovanje na temo Evropske unije. V medijih potekajo vedno hujše razprave o prednostih in slabostih članstva v Evropski uniji in dosti krat eh, je premalo vedenja, da bi razlokovali med dejstvi in namišljenim glavni eh, časopis, govori in piše na veliko o evropskih zadevah in se zauzema za članstvo. Po drugi strani pa obstaja konzervativni časopis eh, Morgenbladet, ki ima hudo kampanjo proti članstvu v Evropski uniji in seveda ta časopis je v lasti eh, ribiških podjetij. Državni mediji na televiziji in radiju podajajo nekoliko bolj uravnoteženo sliko in poskušajo bolje informirati javnost. In ne na zadnje, ali bomo v Islandiji glasovali za? Zato, da bi pridružitvena pogodba eh, dobila večino glasov, se eh, mora lotiti dveh ključnih zadev. Kot prvo, eh, ustrezno nadaljevanje eh, islandske eh, ribiške aktivnosti upravljanje eh, voda eh, v okviru skupne ribiške politike in kot drugo zaščita islandskih podeželskih eh, skupnosti v okviru skupne kmetijske politike. Še en pozitiven faktor v pridružitvenem sporazumu bi bil eh, stabilizacijski eh, dogovor z Evropsko centralno banko, da bi zagotovili stabilnost islandske krone, dokler Islandija ne izpolni kriterijev za vključitev v evromočje. Če se te pogoji izpoštujejo, potem Sem prepričan, da bi vlada ali pa vsaj socialni demokrati lahko prepričljivo se zauzemali za uh, islandsko članstvo v Evropski uniji, še zlasti, če se ta razprava razširi in pokaže, da ima Islandija strateški interes za sodelovanje v Evropski uniji. Druge stranke pa bodo verjetno nasprotovale temu in v tem trenutku je končni rezultat nekaj, kar zelo težko napovemo. Medtem pa mi v Islandiji verjamemo, da boste vi in Evropski parlament nam pomagali eh, z, z vašim razumevanjem in podporo. Hvala. Grazie, eh, Hvala lepa, gospod Toralson, zelo jasni ste bili v svojem prispevku. In sedaj dajem besedo gospodični Elson Bales. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj povem, da sem zelo počaščena, da lahko spregovorim v Evropskem parlamentu. Tako kot moj prijatelj Belder, bom podala osnovne informacije o Islandiji. Islandija je poseben primer v a, obrambi in varnosti. In zanimivo je slišati nekaj o vlogi Islandije v tem pogledu. Islandija je bila eh, ustanovna članica NATO, tudi nima oboroženih sil. Zato obstajajo praktični razlogi. To je izoliran otok in kopenske operacije so skoraj da neverjetne. In varnost Islandije je odvisna od uh, mornarice. In pri nas živi samo ena tretjina milijona ljudi in zato bi bilo skoraj da nemogoče, da bi Islandija takšne vojaške sile imela sama to je zelo sprejeta, široko sprejeta politika v Islandiji. To je relativno nova država. Svojo zunanjo politiko uh, lahko nadzira šele od leta 1944 in se zauzema za mir na svetu. Islandija bi eh, imela rajša neutralnost, to da med hladno vojno se je znašla uh, v Severnem Atlantiku in je bila zelo izpostavljena. Rešitev je bila v praktičnem smislu, da se je pridružila NATO in da bi NATO v praktičnem smislu lahko ščitil Islandijo, je bilo tako, da bi uh, sile ZDA prišle iz Zahoda in te so okupirale bazo v Lekjeviku in zagotavljale obrambo in pa številne zelo koristne storitve za uh, Islandijo. NATO je predstavljal, je namestil tudi radarje za letalsko zaščito in ZDA so skrbele za te radarje. Sile ZDA, kot morda veste, so se enostransko umaknile leta 2006 in kasneje se bomo vrnili k učinkom tega umika ta hip pa je dobro razmisliti o tem, kaj so te izkušnje pomenile za islansko razmi, eh, razumevanje obrambe in varnosti. Obrambo so pravzaprav zagotavljali drugi. Ta ureditev je bila vedno kontroverzna in vedno uh, je obstajala opozicija NATO in ZDA, zlasti se strani skrajne levice. Uh, Delno je bil rezultat ta, da so bile storitve, so bile storitve Islandije za lasno obrambo takšne, da smo imeli dobre um, obaljne rešilne sile, dobro obaljno stražo. Da pa niso bile koristne v smislu obrambe. Imele so bolj, za varnost, imele so bolj civilno naravo. V Islandiji pa ni notranjih konfliktov, ni bilo veliko kriminala. 80 odstotna eh, samozadostnost na področju energije, kar je nekaj enkratnega v Evropi. In bolj verjetno je, da eh, bo eh, Islandija na začetni, v začetnih fazah podnebnih sprememb kaj pridobila, kot pa izgubila. To, da islandski vodje so prevzeli več odgovornosti in so več začeli razmišljati o lastni varnosti. Eh, podpisali smo dvostranske sporazume, sporazume za Norveško, za Dansko in tako naprej in NATO se je strinjal, da bo še vedno eh, skrbel za, eh, za letalsko varnost, oziroma tukaj je šlo za ad hoc razmestitve imamo nove, eh, nove, mm, nova plovila za obalno stražo. Kar pa se tiče radarskih eh, namestitev, Za radarsko mrežo je Islandija v Kepjeviku ustanovila uh, lastno agencijo. To, da, to je bilo kontroverzno tako za levico kot za desnico in sedaj smo se odločili, da bomo zaprli to agencijo in da bomo večino dela prepustili drugim agencijam. Sedaj še poteka razprava o končni rešitvi, to da videti je, da bo večino dela prešlo na novo notranje ministerstvo in pa na področje obalne straže. Kar pa se tiče varnosti, smo doživeli zelo zanimivo pobudo strani prejšnje vlade, to, bi, to je bila levica oziroma to je bila socialno-demokratska vlada, kajti oni so se zauzeli za neodvisno oceno stanja. Izloži, e, predložili so poročilo marca leta 2009 in tukaj je, poda, je bil podan zelo širok pristop k varnosti. Mislim, da so sodelovali eh, dobri strokovnjaki, oziroma zelo strokovno je, je bil, so bile ocenjene potencijalne nevarnosti v smislu gospodarstva, okolja, uh, financ oziroma nevarnosti na tem področju. Sedanja vlada je sredi leta 2010 obljubila, da bo sedaj uvedla nacionalno varnostno strategijo, ki bo pokrivala nacionalno varnost in ki bo do velike mere temeljila na tej oceni tvegan eh, prejšnje vlade. Kar se tiče Evropske unije in pogajanj, je zgodba, po mojem mnenju, zelo preprosta in ne pričakujemo večjih problemov kar se tiče popolnega pristopa Islandije k skupni zunani varnostni in pa obrambni in varnostni politiki. Islandija deli severne nordijske vrednote, kar se tiče zagotavljanja miru. Nimamo vojaških sil, pa vendarle je Islandija prispevala k misijam eh, Evropske unije, naprimer, in sicer s civilno silo strokovnjakov, ki, so, eh, ki jih je organiziralo zunanje ministrstvo. Islandija bo povsem jasno povedala, da se pridružuje Evropski uniji kot nevojaška država in da vojaški sile tudi ne namerava razviti v prihodnosti. Kakšna je strateška vloga članstva v Evropski uniji oziroma kako to vidi Islandija? Koncept varnosti in obrambe je precej ozek in zato obstaja le manjšina ljudi v Islandiji, ki meni, da je Evropska unija strateška sila, ki lahko zaščiti Islandijo in ki lahko nudi strateško gospodarsko zaščito in pa morda tudi gospodarsko disciplino. In za tiste, ki si zauzemajo za članstvo v Evropski uniji, je ideja strateškega pokritja sa strani Evropske unije kot eh, dodatno eh, eh, NATO argument, ki ga jemljajo zelo resno. Za vidika Evropske unije Islandija ni velikega strateškega pomena, hkrati pa tudi ni veliko strateško breme. Tega vsekakor Islandijo vsekakor ne moremo uh, primerjati za širitvijo na Zahodni Balkan. Je pa to ena stvar zelo zanimiva in to je odpiranje Arktike veste, da eh, Evropska unija vedno bolj razvija politiko do Arktike in namerava eh, postati tam akter, zlasti na področju podnebnih sprememb in pa na področju gospodarstva. In v tem kontekstu je pozicija Islandije v odnosu do Arktike zelo zanimiva. Islandija bo pozitiven partner v tem smislu za Evropsko unijo. Islandija ima odlične odnose sa svojimi sosedi, zelo pomembno nam je nordijsko sodelovanje. Zelo pa smo povezani tudi s Ferskimi otoki in pa z Grenlandijo. In pa eh, posebej sodelujemo z temi državami. Hkrati pa imamo zelo sproščene odnose z Rusijo. In teh dobrih odnosov niso pokvarile skrbi, kar se tiče ruskih letal, ki so letele nad Islandijo. Splošni odnosi z Rusijo so pozitivni. In končno, arktična politika Islandije je pravzaprav podobna politiki Evropske unije. <clears throat> In naj povdarim, da Islandija podpira Evropsko unijo, ki si želi močnejšo ulogo <clears throat> v arktičnem svetu. Evropska unija in Islandija že sodelujeta na tem področju in eh, to sodelovanje se bo še nadaljevalo. Tudi brez članstva. Na tej točki pa bom končala. Ravno zaradi tega arktičnega dejavnika, če tudi uh, islandska varnost in obramba ni, povezana, ni bila v preteklosti tako povezana z integracijo Evropske unije, bi ta proces morda vendar lahko pripeljali eh, bliže Evropske unije, tako da bi spremenili varnostno uh, agendo v, v našem delu sveta. Kajti, se nova, kajti sedaj se odpira nova arena, nov prostor za naše strateške dejavnosti. Hvala lepa. Grazie, molte grazie. Najlepše hvala. In sedaj bi dal besedo Davidu Carriju. Izvolite. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala za to priložnost, da vam predstavim nekaj gospodarskih in finančnih vidikov prošnje Evropsk uh, Islandije za članstvo v Evropski uniji. Osredotočil se bom na tri točke. Najprej eh, pristop k Evropski uniji kot pot do vstopa v evroobmoče, potem dve ključni vprašanje o pogajanjih, ki sta vezani na skupno ribiško politiko in skupno kmetijsko politiko in pa tretjič spoštovanje pakta za rast in stabilnost. Torej, začetni Povod za to, da je Islandija zaprosila za članstvo v Evropski uniji, eh, je pravzaprav bil pristop k evroobmočju. Eh, prevlada je občutek, da je finančna kriza bila še hujša zaradi eh, ne pomankanja dostopa do možnosti posojil v, skrajnih, v skrajni sili strani Evropske banke, centralne banke. Um, Islandske banke pa so imele težave z likvidnostjo, zato ker je večina domnevala, da so insolventne in to jim je onemogočilo, onemogočilo dostop do veleprodajnih trgov, od katerih so bile zelo odvisne. In to je tudi zaustrilo izgube oktobra 2009. Ampak pozitivni vidik tega, da ima Islandija lasno valuto, je bila deprecijacija eh, krone, ki je lahko sledila po finančni eh, krizi. Na tem eh, grafu vidimo, da je delež uvoza precej padal, izvoz kot del BDP pa je narasel. Tukaj vidimo tudi padec konkurenčnosti eh, in vse tisto, kar smo torej pridelali v letih razcveta, je na hitro izginilo. Eh, kljub temu, da tudi eh, članstvo v evroobmočju verjetno ne bi spremenilo razsežnosti finančne krize na Islandiji, mislim, da vendarle obstajajo številne prednosti, ki bi jih Islandiji prinesla članstvo v Evropski uniji in v evroobmočju. Predvsem bi eh, to omogočilo boljšo trgovino z evroobmočjem in članicami unije. To bi tudi znižalo eh, obrestne mere na Islandiji zaradi nižjega eh, valutnega tveganja. In te nižje obrestne mere bi pomenilo večjo kapitalsko intenzivnost proizvodnje in eh, tudi večjo zaposlenost. Eh, težava pri pristopu evro, k evroobmočju pa je, da Islandija niti ni eh, del opcijskega področja tistih, ki bi lahko pristopili. Če si pogledamo korelacijske koeficijente šokov med Islandijo in posameznimi državami, vidimo, da, korel, da je korelacija tukaj zelo majhna. Eh, potem tukaj vidimo šoke dobave in eh, popraševanja na eni in drugi strani in po eni strani vidimo, da eh, pri šokih dobave Islandija sploh ni povezana z evroobmočjem in da tudi pri popraševanju je zelo šipko povezana z Evropsko unijo. Na podlagi te statistične analize bi bilo bolje, če bi se islandska krona združila švedsko krono prav tako pa vidimo, da Islandija ni eh, prilagojena članstvu v evromočju, tako kot nekatere druge države, predvsem Francija in Nemčija ampak vendarle eh, država kot je Islandija bi vendarle lahko postala uspešna članica eh, evroobmočja, ker ima zelo prilagodljiv trg delovne sile in zato bi lahko prilagodila eh, realne menjalne tečaje in na ta način bi lahko tudi torej, se prilagodila morebitnim izgubam. Ampak glavno, glavna težava v pogajanjih bo ribištvo. Islandija je v preteklosti dosegala dobre rezultate pri upravljanju, trajnostnem upravljanju z ribiškimi viri. Če torej pogledamo tukaj eh, prvi, eh, prvo tabelo oziroma prvi graf, vidimo, da dejanski ulov eh, tesno sledi priporočenemu največjemu skupnemu ulovu, kar zadeva Trsko in kar zadeva izkoriščanje mori, eh, priporočanje moratori na uh, lov trske že leta, ampak uh, skupni, največji skupni dovoljeni ulov je bil vendarle vedno več kot nič. Torej, razlika tukaj je uh, v tem, da uh, na Islandiji je potrebno upoštevati vse ujete ribe, kar ne velja za druga področja. tisto, kar daje politično spodbudo za to, da na Islandiji ne prihaja do prelova, so individualne lovne kvote in zato nihče ne želi, da bi prišlo do prelova. Zdi se mi, da bi eh, poleg. Eh, Torej, ribištvo je zelo pomembno za Islandijo. 40 odstotkov iz eh, voza, 38 odstotkov eh, BDP to predstavlja. In eh, za Islandijo bo izredno pomembno, eh, da eh, ohrani. Eh, pomembno vlogo tega vira, da bodo eh, največje, največji dovoljeni ulov še vedno temeljil na znanstvenih priporočilih in da se bodo kvote še naprej strogo spoštovale. Uh, Še eno težavno vprašanje v pogajanjih pa je skupna kmetijska politika, pristop k skupni kmetijski politiki. Če si pogledamo zgornji graf, vidimo, da je kmetijska zaščita na Islandiji na zelo visoki ravni in po gospodarski plati pristop k. SKP eh, bi za Islandijo bil učinkovit, ker bi zmanjšal eh, kmetijsko zaščito na ravni v Evropski uniji in to bi naprimer znižalo eh, cene hrane, ki so se povečale za do 50 odstotkov zaradi teh politik. Ravno tako bi to zmanjšalo proračunska sredstva, ki se namenjajo kmetom. Eh, to ni politično vprašanje eh, na Islandiji. Nekateri si seveda prizadevajo za to, da bi se visoka raven zaščite kmetovalcev ohranila. Druga zadeva, ki sem jo omenil, pa je, da bi v Evropski uniji Islandija morala spoštovati pakt za rast in stabilnost. In načeloma to ne bi smelo biti preveč težavno. Pred krizo je imela eh, Islandija dobro fiskalno politiko in zdaj izvaja eh, zelo strok eh, proj program konsolidacije v okviru sodelovanja z mednarodnim denarnim skladom. Eh, letos pričakujejo prvi presežek, nasplošno pa naj bi presežek zabeležili leta 2013. Vendar pa bolj je letošnji proračun uh, za 15 odstotkov nižji od tistega, kar pričakujejo do leta 2014. Pomembno pa bo seveda tudi, kaj bo Islandija počela, ko bo program mednarodnega denarnega sklada končan. Načeloma je pristop k Evropski uniji torej privlačen za Islandijo, če bodo lahko ohranili pomembno vlogo in veliko vrednost ribiških verov. Hvala. Grazie, Najlepše hvala. In sedaj dajem besedo Alejandri Kaskrande iz Evropske komisije. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj z vami. E, eh, nakratko bom pokomentirala to, kar smo danes slišali, ne bom se pa osredotočila na nobeno od prezentacij. Naj samo rečem, e, gospod. E, prav vera, da ste organizirali to delavnico in da lahko razpravljamo o tej pomembni temi, se pravi Islandiji. Naj začnem s tem, da preusmerim vašo pozornost, da vam podam zelo dober argument, zakaj se morata Evropska unija in Islandija med sabo uh, privlačiti. To je v skladu z 49. drugim členom ev, eh, uh, v pogodbe v Evropski uniji. 49. člen pravi vsaka evropska država, ki uh, upošteva drugi člen, uh, lahko prosi za članstvo v Evropski uniji. Drugi člen pa pravi, Evropska unija temelji na vrednotah eh, spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakopravnosti, eh, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno z pravicami manjšin. Te vrednote so skupne za vse države članice v pluralistični, nediskriminatorni in solidarni družbi, Eh, kjer tudi vlada enakopravnost med moškimi in ženskami. Naj samo povem, da je Islandija tista, ki v celoti uh, pot, uh, ustreza tej pridružitveni paradigmi. In mislim, da je to zelo dober razlog, zakaj um, Evropska unija privlači Islandijo in obratno. Evropske eh, inštitucije so to takoj ugotovile, ko so pripravile svojo eh, mnenje glede na prošnjo za članstvo za strani Islandije. Ko smo pogledali uh, kopenhavnske uh, merila, smo ugotovili, da Islandija že izpolnjuje tako politična kot gospodarska merila. Islandija pa verjetno tudi zelo hitro lahko uh, izpolnjuje večina uh, eh, AKEA, ker je od leta 1995 član Evropskega gospodarskega prostora in že uporablja velik del AKEA. Ne vemo točno, kako velik, ampak prav gotovo velik. Uh, Eh, seveda eh, so vsi pridružitveni postopki potrebni, treba jih je izpeljati, da bi vedeli, do katere mere eh, se ta evropska zakonodaja že izpolnjuje. Ampak, kot sem rekla, ta mera je že zelo velika. In če na to gledamo z vidika izzivov in obetov za članstvo Islandije v EU, Eh, moram tukaj izpostaviti, kaj se mi zdijo glavni izzivi in to je prav gotovo na področju akija. Eh, mnenje, eh, poročilo o napredku, screening pri 34 poglavjih to že kažejo. Še kažejo na to, kar smo že predvidevali, da obstaja samo nekaj malo težav v nekaterih poglavjih in kateri so ta poglavja in sicer kmetijstvo, ribištvo, okolje. To so tri najbolj problematična poglavja, medtem ko naprimer eh, skupna eh, varnostna politika eh, in podobno ne predstavlja nobenega problema, gre samo za pripravljenost vključevanja. Ribištvo bo prav gotovo najbolj občutljiva tema pogajanj. Kot smo že rekli, Islandija ima zelo razvito um, upravljanje ribiške politike in uh, seveda gre to v trajnostno smer, vendar pa bo morala Islandija odpreti svoj ribiški sektor in upeljati aki, uh, Eh, kar se tiče eh, pravice ustanavljanja, zagotavljanja storitev in prostega pretoka kapitala, ki trenutno ne velja eh, v ribiški panigi na Islandiji. In to bodo glavne spremembe. Skupna ribiška politika je seveda skupna politika. In uh, če se bo Islandija vključila v eh, Evropsko unijo, bo to seveda na temelju reformirane eh, ribiške politike. Eh, imamo probleme druge narave. Islandija se bo morala pripraviti, da uskladi svojo politiko z skupno kmetijsko politiko in morala bo ustanoviti inštitucije, ki so potrebne za izvajanje te politike kot smo slišali, Islandija si eh, ne želi velikega uskoni, zakonskega usklajevanja še pred eh, pridružitvijo in mogoče bo to samo po sebi problem. Eh, ampak to je tudi neke vrste izziv. Eh, To je neke vrste politična izbira, kar se tiče okolja, okoljevarstva. Um, komercialni lov na kite v Islandiji je ne sorazmeren in, ne, in ni v skladu z evropskimi predpisi. Uh, to področje je treba odpreti, vendar pa so razlike eh, mnen tudi v Islandiji in o tem je treba razpravljati predvsem v prvi vrsti za islandsko družbo. Ali ti glavni izzivi, ki jih predstavlja AKIS, ali so premostljivi? Naš odgovor je jasen. Ja, premostljivi so. Kar potrebujemo je politična volja. Eh, politična volja eh, v vlade in posledično tudi eh, naroda, ki bi moral podpreti vlado pri njenih izbirah. Obstajajo pa tudi um, izzivi, ki niso povezani z kim. Eno je gospodarska situacija v Islandiji in drugo je, kot smo rekli, um, z program z MDS-jem že poteka. Um, mislim, da ta teden je prišlo do izplačil. Eh, torej, situacija v gospodarstvu je zelo občutljiva, vendar se izboljšuje. Obstaja osnutek sporazuma med eh, Združenim kraljestvom, Norveškom in Islandijo na ravni, spor, eh, na ravni strank in upam, da, da bo to potrdil tudi parlament ta dva glavna izziva, sta um, glavni nalogi v kratkoročnem smislu, obstajajo pa tudi neke novi izzivi, eh, kot, ki se pojavljajo na horizontu in to je vprašanje skuše. Potem pa, uh, kar se tiče. Eh, informiranja. Eh, tukaj mora zagotoviti Islandija boljše informiranje za svoje državljanje. Več dejstev je treba eh, vključiti, vendar to je naloga za islandsko vlado, tako da bo družba postala bolj informirana. In še nekaj besed o obetih pristopa k Evropski uniji. Na osnovi tega, kar sem rekla, lahko zaključim, da so obeti islandskega pridruževanja ali vključevanja v Evropski uniji so odlični. Prav gotovo boljši kot za kakršno katerokoli drugo eh, državo, ki se želi vključiti. Vendar na koncu le Islandija lahko reče, če bo prišlo do pridružitve in to je izbira Islandije. Bene, punto la... Hvala. In sedaj dajem uh, pred, uh, besedo predstavniku Islandije pri Evropski uniji, Nikolasu Kengenu. Izvolite. Um... Hvala lepa. Spoštovani gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil odboru AFET in predsedniku za povabilo na to delavnico. Vloga Evropskega parlamenta je bistvenega pomena za demokratične kredencijale razširitvenega procesa. Isto velja za a, tesno sodelovanje. Rad bi se zahvalil za prispevke, ki smo jih slišali do sedaj. Vsi trije so bili zelo zanimivi. Do velike mere se strinjam z analizo, ki smo jo slišali v preteklih prispevkih. Naj vam povem, kje, v, v, kakšne, v kakšni situaciji se nahaja naša administracija v postopku, ki je potekal do sedaj. 2009 je Islandija zaprosila za a, članstvo in spogajanje smo začeli 27. julija 2010. Sedaj a, je vse v polnem teku. A, Sedaj se Aki poglavje za poglavjem razlaga našim strokovnjakom in a, delo poteka dobro. Kolegica iz komisije se z menoj strinja. Sedaj poteka zelo natančno strokovno delo na obih straneh. Zelo cenimo odlično sodelovanje z Evropsko komisijo. Seveda pa se zelo zavedamo dejstva, da imamo velike koristi od dobro organiziranega, preizkušenega procesa se strani Evropske unije, kar se tiče širitve. To je postopek, ki dobro deluje. Imamo tudi korist od dejstva, da ne glede na to, da je naša administracija majhna, nekatera naša ministrstva so morda tako velika kot ministrstva, kot, kot, kot oddelki v drugih državah članicah, pa vendarle imamo visoko kvalificirane strokovnjake. To so strokovnjaki s 16-letnimi izkušnjami izvajanja zakonodaje notranjega trga. In sedaj prehajam k drugi pomembni točki. Kot veste, je Islandija že zelo dobro usklajena z eh, pravnim redom Evropske unije na številnih področjih. Moja kolegica iz komisije je že omenila eh, sporazume, naprimer šengenskim Potem imamo tukaj tudi zelo tesno usklajenost na področju notranjih in pravosodnih zadev. Tukaj pa je še dejstvo, da smo, da, da, da se pravzaprav strinjamo o skoraj vseh eh, točkah eh, skupne zunanje in varnostne politike. Imamo politični sporazum za Evropsko unijo, da bomo izvajali omejitve naših misij, potem, ko je dosežen mednarodni sporazum o podnebni politiki. In, zas, in a, naši cilji pri znižanju emisij so izredno ambiciozni. To je še neka obrobna točka. Morda smo nekoliko nenavadna kandidatka, kajti prispevali smo milijone evrov v zadnjih 16 letih za znižanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropski uniji. Kot ste že povdarili, nekaj bo težavnih poglavij. Ta poglavja smo že opredelili omenili so jih tudi že moji kolegi. Strinjam se, da je glavno takšno poglavje ribištvo, potem pa tudi regionalna in pa monetarna politika. To so ključna vprašanja. Tukaj a, se bodo morda porajale težave, ki pa bodo bolj tehnične kot politične. Tudi na vseh teh področjih, zlasti kar se tiče kmetijstva, ki je ključno področje in pa na področju ribištva, nas bo vodilo mnenje, ki ga je islamski parlament sprejel leta 2009. To mnenje predstavlja splošni okvir, v katerem se bomo pogajali. Sedaj pa še besede ali dve o javnem mnenju, če dovolite. Year, uh, least... V zadnjem letu je bila izvedena anketa in 63 uh, odstotkov ljudi želi nadaljevati s pristopnim procesom. To je povedal že gospod Baldur Toralson. Vlada mora zagotoviti pregleden pristopni proces, tako da zagotavlja uravnotežene in jasne informacije javnosti. Evropski parlament je po pravici poudaril, kako pomembno je obveščanje javnosti. Tega se zelo zavedamo. Administracija bo. Uh, his... Parlament igra tukaj zelo pomembno vlogo. Uh, in eh, parlament je tudi že obiš, obiskal številna mesta v parlamentu in se je pogovarjal z prebivalci, ti so lahko izrazili svoje skrbi. Sedaj je bila ustanovljena tudi interaktivna spletna stran in eh, Vsakdo iz javnosti lahko pošlje vprašanje ali pa komentar glede kateregakoli poglavja in a, ljudje lahko dobijo tudi tam odgovore na vse svoje skrbi in vsa svoje vprašanja. Upam, da bomo na ta način z roko v roki zelo dobrim predružitvenim postopkom zagotovili, da bo javnost dobro obveščena o bistvu pogajanj in pa o tem, kaj pravzaprav vsebuje članstvo v Evropski uniji. In tako bomo eurofikcijo lahko obrnili v euro resničnost. Izrednega pomena je prispevek Evropskega parlamenta imamo tudi skupni parlamentarni odbor Evropske unije in Islandije in to je bilo izrednega pomena v simbolnem smislu, pa tudi v vsebinskem smislu. Obiskali so nas eh, odbori AFET in pa tudi drugi odbori Evropskega parlamenta in to je poglobilo znanje oziroma vedenje o Evropski uniji v Islandiji in to je tudi okrepilo naše odnose. Screening se bo končal junija in upam, da bomo zaprli nekaj po glavi, vendar postopek ima svojo lasno dinamiko, ne mudi se nam in eh, vse bo temeljilo na naših eh, zaslugah ali pa slabostih. Za sklep bi rad povedal še nekaj o vprašanju, ki ga je omenila kolegica iz komisije. Tukaj gre za skuše, to je obaljna država, Islanda je obaljna država in to vprašanje bomo morali rešiti. To, da imamo več obaljnih držav, ki si bodo morali prizadevati za sporazum. vendar bomo to reševali v okviru eh, sosednjih držav, ne pa v okviru pristopnega procesa. Številni partnerji so danes že omenili, da ima Islandija kulturne in politične moči in da se bo z lahkoto vključila v evropsko sodelovanje. To je podarilo tudi mnenje komisije. Kot je dejal zunani minister po prvi pristopni konferenci julija v preteknem letu, bomo spoštovali skupna načela Evropske unije in to bo zahtevalo, to bo predstavljalo velik izziv in zato bomo morali biti tudi zelo kreativni. In veselim se tega izziva in veselim se sodelovanja. Hvala lepa. Najlepše hvala. Po govornikih pa dajem besedo poročevalcu. Con molte scuse, la parola Graham Avery. Ne, opravičujem se, pozabil sem na gospoda Grahama Averyja. Hvala. Uh, hotel sem sicer <laughs> res dati besedo um, poročevalcu, prehiter sem bil. Dobro, drugi so govorili o marsičem in to zelo dobro in kaj naj sedaj jaz dodam. Uh, Zelo dolge izkušnje imam z širitvijo. Pred 40 leti sem bil med pogajalci za Združeno kraljestvo. Eh, Poznaje sem se ukvarjal z širitvijo eh, v komisiji in sedaj sem eh, v skupnosti think tankov. Kaj lahko rečem v petih minutah? Ključitev Islandije bi gledal širše, celo zgodovinsko. In tri kratke upombe imam ta širitev, ta širitveni proces eh, temelji na prošnjah držav članic. Eh, zakaj imamo širitev? Zaradi tega, ker eh, sosedje Evropske unije stalno trkajo na vrata in prosijo, da jih spustimo noter. Mi v evropskih inštitucijah nikoli ne hodimo okrog in ne iščemo novih članov. Veseli pa smo, če se naprimer Islandija odloči, da zaprosi za članstvo. Vendar to je njena pobuda, kaj pa to za sabo prinaša, kaj pomeni. Kot prvo, imamo pravico od Islandije pričakovati, da spoštuje osnovna načela Evropske unije, a ki cilje unije in to velja za vse, vključno z ribištvom in kmetijstvom, kjer seveda. Lahko razmislimo o posebnih dogovorih z Islandijo glede na njene posebne težave, ne moremo pa razmišljati o opt-outih. Opt-outi naj dodam, eh, nekatere države članice so zunaj Schengena, pa so v Evropski uniji, medtem ko je, Schengen, je Islandija že v Schengenu in želi vstopiti v Evropsko unijo. Druga implikacija Eh, te politike in glede na to, da je Islandija zaprosila za članstvo. Eh, politične sile v Islandiji imajo svoje pravice in obveznosti. Vlada lahko in ima pravico eh, zagovarjati svoje interese v pridružitvenih pogajanjih, ima pa tudi nalogo eh, razložiti državljanom, zakaj je v strateškem interesu Islandije, da se vključi seveda na osnovi dobrega rezultata pogajanj. Eh, osebno upam, da bodo na referendumu glasovali za in ne tako kot Norveška eh, dvakrat izglasovali ne, ker so se ljudje tako odločili. In eden od takih raz, eh, argumentov, zakaj so se odločili, je bila ravno ribiška politika na norveškem. In še nekaj je tukaj. Eh, Islandija je popolnoma drugačna od vseh drugih kandidatk. Drugačna je od drugih držav eh, na Zahodnem Balkanu in različna od Turčije, pa tudi drugačna je od eh, nordijskih držav, ki so že članice Evropske unije. Naj samo rečem, Islandija je najmanjša država, eh, ki se je eh, kadarkoli po prijavila za članstvo, ima 320 tisoč prebivalcev Po drugi strani je pa tudi najbogatejša država. Pred eh, finančno krizo je imela največji BDP na prebivalca v Evropi in ta je še vedno zelo visok. In to je tudi najbolje pripravljena članica, glede na to, da je že 16 let vključena v evropski gospodarski prostor. Torej ta različnost pomeni, da moramo upoštevati načelo razlikovanja zelo resno. Načelo razlikovanja je bistveno za širitveno politiko. To pa pomeni, da uporabimo za vse kandidatke isti pristop in iste načela, vendar upoštevamo njihove značilnosti. Naj vam dam en primer. Popolnoma jasno je, da ima Islandija administrativne zmogljivosti, da izvede evropske politike, tako naprimer na kmetijstvu in druge. In dejansko ne potrebujemo enakih eh, stresnih testov na tem področju za Islandijo, kot smo jih potrebovali za baljske države. In tretja in zadnja točka je, da je Islandija uh, v bistvu slabo razumljena na uh, zahodnem v Zahodnji Evropi. E, mogoče jih, jo bolje razumete vi, ki sedite tukaj. To je država, ki je zelo mlada, ki je polna eh, paradoksov. To je e, zadnje e, območje v Evropi, ki so ga naselili vikingi. E, ima pa najstarejšo parlamentarno skupščino in najstarejšo e, posvetno literaturo v Evropi. Ne vemo, ali se bo Islandija odločila za vključitev v Evropsko unijo. Zgodovinske in eh, politične implikacije te odločitve so lahko zelo pomembne za Islandijo, ki pa seveda lahko tudi zunaj Evropske unije preživi. Če se odloči, da bo rekla ne, to ne bo bistveno spremenilo evropske eh, strukture in evropske zgodovine. Vendar pa po mojem mnenju bi bilo to škoda. Uh, žalostno, če bi ta mala država, ki je civilizirana, zavrnila Evropsko unijo. In brez eh, posebnih eh, koncesij eh, mislim, da lahko vodimo konstruktivno pridružitvena pogajanja in pripričamo Islandijo, da na referendumu reče da. Hvala lepa. In sedaj res dajem besedo uh, kolegi Predi, ki je poročevalec. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil vsem gostom, da so danes prišli in nam podali svoja mnenja. Vse predstavitve so bile izredno zanimive in nedvomno bodo tudi zelo koristne za poročilo, ki ga prepravljam v imenu odbora AFED. Sem poročevalec za Islandijo in pristop Islandije k Evropski uniji. To poročilo bomo verjetno v Evropskem parlamentu obravnavali februarja ali marca in upamo, da bomo na plenarnem zasedanju o tem v Strasburu glasovali aprila. Če mi dovolite, bi podal nekaj komentarjev na slišane predstavitve, na koncu pa bi zastavil še nekaj vprašanj. Najprej se zahvaljujem gospodu Tortlaconu za predstavitev razmer eh, v Islandiji in eh, islandskega stališča do Evropske unije. tako kot ko je šlo za pristop k evropskemu gospodarskemu eh, območju. Tudi zdaj eh, obstaja samo ena stranka, ki izredno podpira članstvo v Uniji in to so socialni demokrati. Eh, in videli bomo, ali bo, kot je bilo pri pristopu k evropskemu gospodarskemu območju, ta projekt uspešen, čeprav trenutno ne uživa široke podpore. Drugič, Zahvaljujem se uh, gospe Bez, ki je predstavila strateško stališče Islandije. Zdaj, ko uh, se ukvarjamo s krajnim severom, omenili smo tudi poročilo kolega Galerja o skrajnem severu. To je nekaj, o čemer bomo v parlamentu še govorili. Uh, Ravno tako pa se zahvaljujem tudi gospodu Kerryju za zelo zanimiv prispevek. Predstavil nam je analizo koristi in slabosti za Islandijo. E, omenil pa je tudi e, čustveno in simbolično komponento pristopa k Uniji. Našim gostom bi zastavil tri vprašanja. Najprej vprašanje za gospo Bales. Omenila je zelo dobre odnose Islandije z Rusijo. Temu lahko dodamo še dobre odnose Islandije s Kitajsko. Ampak, če se osredotočim na eh, Rusijo, naj tu omenim tudi še predlog gospoda Averyja, Če pogledamo e, pretekle širitve, večina novih držav članic se je pridružila Evropski uniji, ko je imela e, zelo napete odnose z Rusijo, pa zaradi svoje preteklosti. Islandija pa je tukaj drugačen primer, ker ima zelo dobre odnose z Rusijo. In zato sprašujem, ali je v interesu Rusije, da Islandija pristopi k Evropski uniji. E, In to sprašujem še posebej zato, ker govorimo o skrajnem severu. Kaj Rusija pridobi s tem, če Islandija pristopi k Evropski uniji? Kaj Rusija pridobi s tem na skrajnem severu? Potem drugo vprašanje. Vprašanje za gospoda Tordalsona. V ponedeljek bo islandski parlament glasoval o novem sporazumu ISAFE z Združenim kraljestvom in nizozemsko. Kakšni so možni scenariji? Če bo islandski parlament glasoval za ta sporazum, ali se bo javna razprava na Islandiji bolj osredotočala na pristop, ko ni? Če bo ta sporazum zavrnjen, Eh, ali mislite, da se bo javno mnenje obrnilo proti Evropski uniji? In pa za konec sprašujem še gospoda Kerja, ki je govoril o čustveni in simbolični plati odločitve za pristop k Evropski uniji. Kako lahko institucije Evropske unije vplivajo na razpravo na Islandiji? Videli smo, da nekatere stranke, ki nasprotujejo pristopu, uh, poskušajo izrabiti vsako razpravo in vsako izjavo o Islandiji kot dokaz, da se Evropska unija poskuša umešavati v islandske notranje zadeve. Ali je mogoče torej eh, sploh imeti dejansko razpravo o pristopu ali pa je prisotnost katerega koli eh, zunanjega gosta eh, videna kot poskus umašavanja. Eh, hvala. Imamo še eh, dodatna vprašanja, pri tem je pa časovna omejitev dve minuti. Tornelisen, ferm, etanok. Quindi. Torej, kolegica Gomez, dve minuti. You, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za zelo zanimive predstavitve. Eh, prihajam z drugega konca Evrope, eh, iz juga Portugalske in presenečena sem po drugi strani pa tudi zadovoljna, da govorimo o vključevanju Islandije v Evropsko unijo. Presenečena zaradi tega, ker Eh, razumem, da do tega prihaja zaradi finančne krize, ki je eh, za katero eh, Islandije, Islandčani mislijo, da je verjetno bolje, če bi jo preživeli kot člani Evropske unije. Presenečena sem pa tudi, ker so mnogi že člani Evropske unije nezadovoljni s tem, kako se je obnesla Evropska unija v času krize. In mnogi razpravljajo o tem, kako bi izstopili iz Evropske unije. To sicer ni primer za Portugalsko. Bila sem presenečena, ko le, le, sem leta 2008 ali 2009 eh, se udeležila uh, sestanka parlamentarne skupščine NATO in se srečala z islandskimi kolegi, diplomati in člani parlamenta. Uh, bili so ogorčeni, uh, ker eh, jih eh, v Združenem kraljestvu, v, na nizozemskem eh, in norveškem obna, eh, obravnavajo, kot da bi bili teroristi v teh finančni krizi. Eh, in takrat sem sočustvovala z njimi zaradi tega, ker sem portugalka. S, eh, Zelo radi jemo uh, polenovko iz Islandije. To je neke vrste povezava, ki traja že verjetno skozi stoletja, ker skupaj lovimo te ribe. Torej, na osnovi portugalskih izkušnjem izkušenj bi predlagala Islandcem, da bodo čim bolj eh, odločni in ustrajajo na svojih eh, interesih na področju ribolova in eh, tudi kmetijstva. To mogoče komisiji ne bo ravno povšeči, ampak to je prav gotovo dober recept, če želite biti zadovoljni v Evropski uniji in če želite v njej ostati. Strong Iceland advocate to je pa velika zagovornica Islandije. Eh, gospa Kornelisen, izvolite. Um, hvala. Eh, gospod predsednik, najlepša hvala za vse zanimive predstavitve. Zopet sem se veliko naučila, bi pa zastavila vprašanje o ribištvu. Številni izmed vas ste izpostavili, da bo to odločilni dejavnik najverjetneje. Eh, kar zadeva pristop Islandije k Evropski uniji. Eh, Islandija eh, mora doseči nek dogovor glede tega. Gospod Avery je dejal, da ne bi smelo priti do opt-outa. Sama bi rekla, da glede na to, kako napredna je islandska ribiška politika, morda opt-out ne bi bila tako slaba ideja ampak eh, sprašujem se, eh, sploh kar zdaj je Evropsko komisijo in gospoda Kerja, kakšne so možnosti, ali je opt-out ena od možnosti in kakšne so druge možnosti, ki bi jim omogočile, da bi eh, islandska ribiška politika ostala dovolj nedotaknjena, da bi islanci od tega vendarle imeli korist. Hvala. Ferm. Kolega Ferm je naslednji. Yeah. Hvala. Sem nadomestni član odbora za zunanje zadeve, sem pa polnopravni član proračunskega odbora in pročevalec za eh, proračun. Sem švedski socialni demokrat in morda razumem to severno razsežnost, vsekakor pa eh, podpiram proevropsko usmerjenost islandske sestrske stranke. Imamo vprašanje, ki se navezuje pravzaprav na to, kar je povedala gospa Cornelison. Vsi vemo, da ribištvo, kmetijstvo in nekatera druga področja bodo problematična v pogajanjih, ampak moje vprašanje je nekoliko bolj specifično. Ali je že bila sprejeta odločitev v islamski vladi ali parlamentu glede zahtev po specifičnih opt-outih. Ali ste lahko bolj specifični, ali obstajate področja, kjer želite izjemo od evropske zakonodaje, kjer želite prehodna obdobja. Morda je to tudi vprašanje za komisijo, kje lahko že sedaj eh, vemo, da bodo se pojavile težave. Eh, v pogajanjih, torej bolj specifično, ne samo enostavno o celotni ribiški politiki, kje si želite opt-outov? Kolega Tenok, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. E, čestitam vam za to pobudo, čestitam vsem govornikom za njihove prispevke. Predvsem sem hvaležen za zelo modre besede Grahama Averyja. Prihajam iz države, ki je zgodovinsko zelo tesno povezana z Islandijo iz Združenega kraljestva. Ko sem pred leti študiral medicino v Oxfordu, smo imeli eh, islandske eh, študente, ki so se pri nas učili anatomije, ker v Reykjaviku takrat niso imeli ustrezne šole. Uh, Eh, v 70-ih smo imeli kratko vojno zaradi Trske, ampak to je dolgo časa nazaj. Upam, da bo Islandija rekla da na referendumu, ampak zelo tesno bo in bo zelo podobno, eh, kot je bilo na Malti in v drugih majhnih eh, državah, kjer je bilo javno mnenje glede pristopa zelo polarizirano. Ampak stvari so se od tedaj razrešile. Glede na to, da prihajam iz eh, države in iz stranke, kot je moja, vsekakor verjamem v reforme ribiške politike in upam, da bo pristopni proces Islandije eh, Eh, pripeljal vsaj do eh, velikih izjem, če ne celo do reforme skupne ribiške politike. To je že leta eh, nekako bankrotirana politika, ampak morda bi na ta način lahko dosegli tudi zeleno lud za norveški pristop, če ribištvo ne bi več predstavljalo vire za države, kot je Norveška, ki bi jo prihodnje tudi nedvomno pozdravili v svojih vrtah. Sem pročevalec v senci za skupino ECR. Mi seveda podpiramo širitev povezal uh, z Islandijo, če bodo Islandci to potrdili. Uh, sem pa tudi poročevalec za Črnogoro. Tudi to je država z zelo omejenimi viri, vendar pa je uh, bistveno dlje kot Islandija, ker niti ni članica Evropskega gospodarstvega prostora. Uh, zelo me veseli, da je vprašanje ICE je pravzaprav že tako rekoč eh, rešeno, da so bile dogovorjene nizke obresne mere za odplačilo dolga. Eh, vem, da prihaja do težav zaradi prelova skušen. Tisto, kar me vedno nekako moti, pa je, kadar komisija da od sebe kakšne kategorične izjave, pri katerih ne vemo, na kakšni pravni podlagi temelijo. Ne vem, eh, ali. Um, kitolov v zelo majhnem obsegu na Islandiji krši evropsko zakonodajo. Eh, kolikor vem, gre tukaj za dogovor eh, v okviru skupne varnostne in zonanje politike, da se ohrani moratori, ampak ne vem, ali je to dejansko del akija, del eh, evropske zakonodaje in eh, ne vem, ali je vse to sprav zavezujoče za kandidatke, preden se pridružijo v njih. Eh, poročevalec gospod Preda je govoril tudi o večpolarni eh, zunanji politiki. Pričakoval bi, da je kot eh, članica NATO eh, Islandija nekje tam, kjer so ostale zahodne sosede. Zanimivo je, da ima zelo dobre odnose z Rusijo, ampak upam, da to ne bo nikakor vplivalo na pristopni proces. Hvala. Bene. Dobro. Nihče drug se ni javil k besedi. Zato bom eh, dal članom omizja možnost, da odgovorijo na postavljene vprašanja. Vsak ima na voljo dve minuti. In seveda sami se med sabo odločite, kdo bo odgovoril na katero vprašanje in kdo bo začel. Medtem, ko se odločate, pa naj povem kolegicam in kolegom, da je um, rezolucija gospoda Prede o Islandiji um, po nadnevnem redu za prvo izmenjavo z mnen v našem eh, odboru 10. februarja. Eh, hvala in eh, sedaj samo še dajem besedo tistim, ki želijo odgovoriti. Uh, hvala lepa. Začela bi z Rusijo. Pozicija Islandije ni enkratna. Spominja me na položaj Danske Ne čuti se več nevarnost iz Rusije in Danska je članica Evropske unije in sodelovanje je pozitivno. Islandsko pozitivno sodelovanje v preteklosti je vključevalo prodajo rib in pa skupno eh, upravljanje morja. Naprimer, tik pred Božičem smo imeli eh, eh, srečanje sveta in Rusi so se strinjali, da bomo imeli skupne raziskave in reševanje. Kar bi Rusija pridobila, bi bilo stanje, ko bi imela predvidljiv vpliv na arktično politiko bi bi, in ta vpliv bi bil podoben danskemu vplivu, isto velja tudi za Grenlandijo in pa isto velja tudi za vpliv eh, Norveške. Sedaj pa bom manj taktična. Ali je Islandija preblizu Rusiji? Po spacu in po umiku Rusije smo iskali nove prijatelje in Islandija se je spogledovala z Rusijo, vendar te, to ni bilo uspešno. Mislim, da ne smemo pričakovati preveč od Rusije. Islandija sedaj uživa strateško zaščito Evropske unije. Bila sem zelo odkrita. In oprostite mi to, hvala. Naslednji. Uh, on, uh, iSafe, uh, eh, we... Kar se tiče iSafe-a, politični znanstveniki nikoli ne želimo napr- na- napovedovati politike oziroma prihodnosti. Mislim, da bom, Islandija bo odobrila zadnji dogovor ISAF. ISAF. To, da kar bo storil predsednik tega, to je vprašanje. Zakon bo predmet referenduma, kot je bilo v preteklosti. In vprašanje ISAF-a je še vedno odprto. Morda bodo voljivci to še vedno zavrnili, ampak vse je v rokah predsednika. Če bo parlament sprejel sporazum ISAF, bo predsednik podpisal zakon in potem bo vprašanje ISAF-a rešeno. In o tem ne bomo več govorili naslednje dve leti. Sedaj pa se lahko pogovarjamo o EU. Dovolite kratek komentar o ribiški politiki. Pomembno je vedeti sledeče. Samo en del Evrope, severno-zahodni del Evrope, ki ne želi pripadati k velikemu evropskemu projektu. Tukaj govorimo o Norveški, Grenlandiji, Ferskih otokih in Islandiji. In to je v največji meri povezano z ribištvom. tukaj gre za štiri države, ki jim ni treba loviti Evropske unije. Evropska unija mora doseči te države na področju ribištva. In Islandija lahko upravlja svoje uh, ribištvo in je bila do sedaj pri tem tudi zelo uspešna. Hvala. Next. Naslednji. Please. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratko bi rad eh, odvrnil kolegom, ki so govorili o opt-outu. Seveda je to vprašanje načela, da ne damo možnosti opt-outa v pristopnih pogojanjih. To je politično dejstvo. Če bi dovolili novim članicam, da uživajo celotne koristi članstva brez obveznosti, bi to pomenilo, da bi stare članice želele isto in več. Začeli bi z Britanci, potem pa bi sledili tudi drugi. Tukaj gre za vprašanje načela v pristopnih pogajanjih, da se izognimo temu, da bi destabilizirali konstrukcijo Evropske unije. To pa ne pomeni, da ne moremo imeti posebnih ureditev v pristopnih pogajanjih. Kajti tradicionalno je bila najpametnejša rešitev ta, da smo uvedli eh, dolga prehodna obdobja za eh, klauzulami. Uh, eh, z revizijskimi klauzulami. Pred dvemi leti je komisija izdala zeleno knjigo o ribiški politiki. Verjetno ste si to takrat prebrali in to imam sedaj pred seboj. To je fantastičen dokument. Avtor začenja s tem, kar poimenuje vizijo evropskega ribištva do leta 2020. In to bi lahko citiral. Avtor pravi, da je to dolgoročna strategija o ribiški politiki, ki si jo želimo za prihodnost. Avtor pravi, leta 2020 je prelov zadeva preteklosti. Skupna ribiška politika postane usklajena, enostavna za upravljanje. In ko sem si prebral ta dokument, sem si rekel, pa to je Islandija, o čemer piše avtor. Torej, mislim, da bi se morali ukvarjati za vprašanjem ribištva v tem kontekstu. Islanci so do velike mere nad nami in ne bilo prav, da bi jih preko noči uh, vrdli na uh, raven skupnih standardov. Hvala. Like that, that Rad bi povdaril to, da ribištvo ni vprašanje opt-outa. Skupna ribiška politika v luči te zelene knjige se bo spremenila. In šlo bo v smeri tega, kako Islandija upravlja svoje ribištvo. Islandski kolegi bi lahko potrdili, da ima islandski parlament dokument na spletni strani, kaj zahtevajo pogajanja. O tem sem slišal, ko sem bil v Islandiji. Kar se tiče tega, kako vplivajo evropske inštitucije na razpravo. Mislim, da uh, vključitev eh, zunanih ni vprašanje. Islandska vlada je sodelovala za mednarodnim monetarnim skladom. Mislim, da je jasno, da zunanje strani sodelujejo z Islanci za skupne cilje in uh, s nasveti od zunaj nimamo problemov. Pomembno pa je, da zunani pokažejo, da razumajo stališče oziroma položaj Islandije. To smo danes že večkrat povdarili. Ni pomembnejšega področja kot je ribištvo. Dobro, toliko z moje strani. Gospod Hennigan. Čisto na kratko glede dveh vprašanj. Sprva, ali smo se že odločili glede specifičnih opt-outov. Seveda smo še v postopku screeninga in eh, naše pogajalske skupine še niso pripravile pogajalskih izhodišč in trenutno ne moremo nič dokončnega reči. Po drugi strani pa imamo splošno načelo, dogovorili smo se oziroma pristajamo na to, da izuzetja uh, stalna izuzetja na splošno niso potrebna. Po našem mnenju, in to je predvsem v, primer v ribištvu, da lahko s eh, kreativnostjo in posebnimi dogovori lahko dosežemo to, kar si želimo v obstoječem okviru. In čisto na kratko glede vprašanja evropskih inštitucij in razprave v Islandiji. To je težko, namreč eh, islandska politika je ravno tako komplicirana kot ka politika katerekole druge države. Imamo uh, hudo resno demokratično razpravo, ki traja Popolnoma jasno je, da bodo nekatere stranke naredile vse, da bodo izpodbijale argumente, ki niso v njihovo prid. In država, za državo in vlado je pomembno, da se uh, v javnosti razširijo uravnotežene in poštene informacije, tako da se lahko javnost uh, pripravi, da bo. Uh, za ta referendum, ki bo čez dve ali tri leta. Najlepše hvala. In za zaključno besedo damo komisiji ali kako? Uh, hvala lepa. Kar se tiče um, ribišta ali katerega koli drugega uh, poglavja, pogajali se bomo o AKEJ-u, to je dejstvo to je danost. In komisija je tukaj le eh, umestni člen v pogajanjih, je posrednik za državo članico, ampak država članica je na, ti, na koncu tista, eh, kar eh, ki se odloči, kako in kaj. Ampak eh, tukaj moramo razlikovati in sicer ne moremo v postopku eh, širitve vplivati na aki. Na aki se ne vpliva v pridružitvenih pogajanjih, to je dejstvo. In uh, ribištvo je ravno v takem položaju. Uh, govorimo ravno kar o skupni ribiški politiki in izhajamo iz tega, kakršna je sedaj. Vsi se pa zavedamo, vključno z Islandijo, da se bo lahko zelo kmalo spremenila. In ta razvoj dogodkov skrbno spremljamo. Ampak seveda eh, veljal bo aki, ki bo veljal v času pridružitve. To velja za vsa poglavja. Kar pa se tiče opt-outov, To so pravzaprav spremembe akije za nekatere države članice, ki se odločijo, da ne bodo eh, izvajale celotnega akija in zato mora obstajati dober razlog. Na ta način se aki zoža. V primeru Islandije bo uh, po skriningu poslala svoje pogajalsko izhodišče. Skrinjik smo končali že za 16 eh, poglavi, julija ga bomo v celotni zaključili in potem bo Islandija podala svoja izhodišča, pogajalska izhodišča, pa bomo, potem bomo pa videli, eh, kako eh, se bodo postavili. Ampak je zelo um, dobro to, kar smo slišali od uh, Grahama. Um, kar pa se tiče kitolova. Eh, to, kaj se bolj eh, dotikamo okoljevarstva in eh, zaščite naravnih vrst. Komercialni kitolov na tem področju ni v skladu z evropskimi predpisi, zaradi tega, ker ogroža posebne vrste, kot so kito, kiti, tjulni, divje ptice in tako dalje. Torej, o tom že obstaja eh, dokumentacija, v poročilu napredku je to že omenjeno. In ali imamo še kakšno drugo vprašanje? Ja. Eh, na tem področju prav gotovo ne bo opt-outa. Mislim, da so to vsa vprašanja, na katere lahko odgovorim. Najlepše hvala. Gospod Cenok, imate postopkovno vprašanje? Je to postopkovno? Ne. Hotela sem le eh, razjasnitev nečesa. Kako so lahko ta eh, vprašanja, rekli ste, ribolov, to se pravite, dotika eh, okoljevarstva. Ampak eh, ali lahko nekaj razjasnite, eh, kiti so tisti, ki jih ubijajo in eh, eh, napadajo, so tiste vrste, ki ni ogrožena to niso uh, isti kiti, ki jih, kot jih lovijo na japonskem. Eh, in eh, islandska vlada, ne vem, kakšno je njihovo pravno mnenje, ampak kolikor jaz razumem, zadnjo, spremembo uh, politike, je, da so se uh, danci tukaj omaknili in ne pristajajo na dvig moratorija. Torej, zanima me, kako se bo to povezalo uh, z obveznostmi iz uh, Akija, ali je to. Uh, neko skupno stališče v mednarodnih konvencijah. Gospod Hennigan sprejema interpretacijo. Um, komisije, ko gre za ribolov, ampak mislim, da je tukaj nevarnost interference. Um, ne vem, če je prav ali ne, rekel bi, da je to um, narobe, gre za vašo tradicijo, ki je sicer ni zelo velika. Um, gre za zelo majhen obseg teh operacij, ampak um, mislim, da je to zelo občutljivo. Mrs. Tanak. Uh, eh, to je bil govor gospoda Tanaka, ki smo ga ravno kar slišali. Hvala. Uh, you, yes, I... Torej, hvala, gospod Tanak. Ja, pravzaprav ste vse povedali, ko ste rekli, da gre za tradicionalno prakso, ampak eh, z islandskega gledišča je seveda zanimivo, da je kitolov v akiju del poglavja o okolju. Pri nas je zato odgovoren minister za ribištvo, gre za eh, morski vir in seveda se zauzemamo za eh, vzdržno izrabo pomorskih virov. E, tako je bilo in tako je še vedno naše stališče tudi v mednarodni konferenciji o ktelovu. In Če omenim mnenje našega parlamenta specifično o tem vprašanju, in to je pravzaprav vse, na kar se lahko sklicujem, kaj ti kot rečeno, trenutno še pripravljamo naša pogajalska stališča. Torej, mnenje parlamenta opozarja na to, da ta tradicionalni vzdržni lov na določene vrste je nekaj, kar bo potrebno obravnavati v pogajanjih. Kaj več kot to pa vam pravzaprav težko povem. Eh, torej, to je to. Vsem eh, hvala kolegicam in kolegom, strokovnjakom in predstavnikom komisije. Naslednji uh, sestanek 17. januar ob 7. do uh, 8.30 v Strasburgu.